Herren Düstur. Ja, äh, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zur. Dragi kolegi in kolegice, pozdravljeni na popodanskem zasedanju odbora, kot sem že dopovdan dejal. Z veseljem pozdravljam v našem odboru Patricio Espinosa Cantellano, mehiško sekretarko za zunanje zadeve, in toliko bolj seveda je pomembno za naš odbor, da je bila tudi predsednica COP16 CMP6, torej konference v Cancunu. Dobrodošli v našem odboru. Prav tako lepo pozdravljamo veleposlanika Mehike v Bruslju, eh, Sandro Fuentes, našo drago kolegico. Good, uh, eh, kot veste, imamo zelo dobre odnose z Mehiko in uh, našo delegacijo vodi Ricardo Estrajes, uh, eh, tudi tebe, tudi tebi. Lep pozdrav. Gospa ministrica, Evropska unija in Evropski parlament, še toliko bolj pa seveda naš odbor za okolje, je to, je, so zelo pomembni za varstvo okolja in danes dopolno smo se že pogovarjali o tem, ali naj ambicije, svoje ambicije še povečamo, torej z 20 odstotkov zmanjšanja emisij. Uh, Zato govorimo o številki 20 in onkraj, torej nekje med 20 in 30 odstotki smo zdaj, imamo zelo različna mnenja o tem. z delegacijo vseh političnih skupin smo bili v Cancunu, zadnjo noč smo bili tam uh, in seveda tudi se razveselili z klepo in zaključkov. Uh, konferenca je bila vendarle uspešno zaključena, odleglo nam je, tako kot drugim udeležencem od drugot sveta. Uh, Torej po COP-u 15, ki ni bil tako zelo uspešen kot konferenca, pa je ta konferenca v Cancunu vendarle dala neko upanje za naslednje korake. Veseli smo, da ste tukaj, tu se bom ustavil. Se pozdravi, kajti že dopoldan sem povedal, da ob 3.45 pride, se nam bo pridružil komisar za energijo, za energetiko in jedrsko varnost, gospod Oettinger, in samo nekaj časa ima Eh, torej 45 eh, minut bo imel na, na voljo, da nam nekaj pove o tem, kaj se dogaja na področju varnosti jedrskih elektrarn, glede na katastrofo v, na japonskem. Torej, tolmačenje imamo eh, zagotovljeno v 21 jezikih, tudi španščina je med njimi, zato ste seveda dobrodošli in povabljeni, da govorite špansko. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik v veliko čast mi je, da lahko danes govorim tu v vašem odboru. In eh, začela bi s tem, da povem, da, zelo, da so zelo pomembni odnosi z Evropsko unijo in seveda v tem okviru toliko bolj z Evropskim parlamentom. Prav tako bi želela izkoristiti priložnost in vam povedati, kar sem že povedala gospodu predsedniku Busku, namreč, da si želi Mehika ohraniti odprti dialog z parlamentom in sicer v zvezi z vsemi zadevami, ki bi se zdele zanimive za katerega koli od vaših odborov. Kot rečeno, sem zelo vesela, da lahko z vami izmenjam eh, mnenje in pa seveda tudi veliko zadovoljstvo Mehike v zvezi z kankunskimi pogajanji, ki smo jih uspešno zaključili. Hkrati pa bi podarila tudi, kako pomembna je bila zavezanost Evropske unije, da pridemo do takšnega uspešnega zaključka. Naj kar takoj prejdem k vsebinskemu delu svojega prispevka, kajti menim, da eh, glede na to, da bomo imeli izmenjavo mnen, naj eh, povem samo nekaj uvodnih komentarjev. Prvič, Mehika je prepričana, da kar se tiče rešitev v zvezi s podnebnimi spremembami, tako kot v zvezi z drugimi vprašanji, ki so pred svetom, da, tu, da je tu pomembno mednarodno sodelovanje na, v mednarodnih formujih, ki so že sedaj in že dolgo delajo, v kateri že nekaj časa delamo na teh stvarih. Torej vsekakor verjamem v multilateralizem, verjamem v moč teh forumov, zato da pridemo do skupnih rešitev za skupne probleme. Kot veste, je priprava na kankunsko konferenco in pa sprejetje sporozumov tam, eh, da, da je pri tem šlo za kompleksne zadeve, ne, ne le zaradi tehnične zahtevnosti, ampak tudi zaradi velikega nezaupanja, ki se je pojavilo po letih pogajanj in zaradi česar se stvari niso mogle eh, izteči v uspešne sporozume. Številne vlade namreč so prepoznale oziroma so ugotovile, kakšne so potrebe po eh, energetski varnosti, želijo si seveda izkoreniniti revščino in posledica vsega tega je, da so sprejele te vlade zelo eh, neprožna stališča in zaradi tega tudi nismo mogli napredovati v pogajanjih. Zaradi tega nam tudi ni uspelo izpeljati nekaterih stvari, za katere smo se že bili dogovorili predtem. In zaradi takšnega stanja na, na mednarodnem odru eh, je bilo toliko bolj pomembno, da uveljavimo globalni interes in da omogočimo vsem igravcem v družbi, da na nek način pridejo do nekega realističnega, stvarnega dogovora, ki bi nas peljal v smeri naših ciljev in ki bi seveda tudi zadostil našim vedno večjim ambicijam na tem področju. In Evropska unija je tukaj zelo pomembna, kajti prav, tudi ona želi povečati svoje zaveze. Seveda, kankunske rešitve niso končne rešitve za izzive, ki jih postavljajo pred nas podnebne spremembe in v tem smislu so upanja, ki so se porodila, je upanje, ki se je porodilo, pravzaprav Namreč v zvezi z eno samo celovito rešitvijo za podnebne spremembe, torej vse to je morda vzbudilo napačen vtis v javnosti, v mednarodni eh, javnosti. Torej, kar kankunski zaključki kažejo je, da tu imamo nek vse vključujoč dialog, da imamo multilateralni proces, eh, pogajanj v dobri veri in da nam vse to lahko omogoči, da bomo resnično uspešno delovali v smeri boljše prihodnosti za vse naše narode. Kaj pa moramo storiti zdaj? Vsekakor moramo podvojiti napore, da bodo eh, dogovori iz Cancuna postali stvarnost, da se bodo uresničili. In kaj pa pravzaprav je v bistvu teh dogovorov? Prva zadeva, ki bi jo povdarila, je gradualnost, torej postopnost. Pričemer pa moramo vedeti, da mora mednarodna skupnost delovati zelo hitro, čim hitreje, kajti posledice podnebnih sprememb se čutijo vse čas in so vedno močnejše. In vendar v Cancunu smo se dogovorili, smo se dogovorili za postopni pristop, s katerim bi si želeli resnično ohraniti povečevanje eh, temperature na svetu v, pod dvema stopinjama Celzija. Zagotovo imamo tukaj različne možne prispevke, eh, eh, vse pa moramo delati v smislu preglednosti, transparentnosti in napor, ki ga tukaj vlaga Evropska unija, stalni napori, ki jih tukaj vlaga Evropska unija, ko govori o tem, da mora biti cilj dveh, od, dveh stopin globalni, dolgoročni načrt, seveda ti napori so zelo pomembni, zaradi tega je Unija tako pomemben, ključni partner v teh pogajanjih, čeprav je prihajalo do nekaterih drugačnih pogledov nekaj časa. Torej, govorimo o manj kot dveh stopinjah povišanja. Dolgo nismo imeli tu nikakršnih neposrednih zavez. Evropska unija pa je tu trdno na tem stališču in to je bilo zagotovo tudi eden od osrednjih prispevkov, da smo prišli do dogovorov, do katerih smo prišli. Pri tem pa vendarle vemo, da je takšen cilj lahko za številne države tudi zelo hud, zaradi tega smo se odločili, da bomo imeli redne preglede na podlagi znanstvenih podatkov, ravno zato, da bi zagotovili, da bo to povečevanje, poviševanje temperature ostalo v okviru 1,5 stopinje. Kajti nekatere države, predvsem otoške države v, države v razvoju, bodo pod hudim učinkom sprememb, če se ne bomo še bolj potrudili, torej če ne bomo ostali še predvsej pod dvema stopinjama. Ampak v tem trenutku eh, politično pač ni bilo mogoče doseči učinkovitejšega, boljšega sporazuma, zato da ostanemo torej s cilji pod temi številkami. Uspelo nam je torej vsekakor, da za tiste države, ki verjamejo, da moramo še, moramo še izboljšati to, te številke, torej uspelo nam je zagotoviti, da bodo stvari vendarle ostale bolj ali manj dogovorjeno na tej ravni. Ko govorimo torej o povišanju temperature, nam bodo različni stebri tega sistema omogočili, da vendarle skupaj dosežemo te cilje. Potem imamo tukaj svežen zmanjševanja učinkov, ki je pomemben tako za države v razvoju, kot za razvite države. Tu pa ni toliko stvar eh, zaves, ampak dejansko stvar prostovoljne želje po državah, da zmanjšajo uh, izpuste in tako naprej. Vse to pa so cilji, ki jih bomo morali spremljati, preverjati in to bomo počeli na ravni, eh, na, na osnovi dokazov, ki jih bomo dobivali tudi iz novih tehnoloških virov, ki se razvijajo. Vse to zato, da, bomo lahko, da si bomo lahko zastavili še bolj ambiciozne cilje. Tu je treba podariti še naslednje. Zaveze in uh, zmanjšanje vrednosti tako v razvitih kot v državah v razvoju, o katerih smo se pogovarjali v Cancunu, torej vse to bo imelo za posledico še večje napore, uh, kot so bili predvideni v kjotskem sporazumu. Za razvite države to pomeni zmanjšanje emisij oziroma cilje zmanjšanja emisij, kar pa bo potem toliko bolj eh, predstavljalo neko legitimnost tudi za države v razvoju, ko bodo same določale takšne cilje. Torej, ta obrat k kolektivnemu pristopu je bil resnično bistven za to, da smo dosegli takšen širok konsens. Potem pa je treba podariti še en element, ko govorimo o Cancunu, Namreč, da imamo zdaj neko institucionalno strukturo, ki bo podprla svet v razvoju države, v razvoju, kar se tiče podnebnih sprememb, to seveda vključuje potem tudi Evropsko unijo. Namreč mehanizem za, eh, za boj proti deforestaciji in proti eh, poslabšanju eh, razmer v naravnem okolju, torej govorimo o mehanizmu Red Plus. In to bo, postalo, to bo še toliko bolj pomembno, če upoštevamo ekstremne podnebne zadeve, ki se dogajajo in ki jih lahko spremljamo na dnevni ravni posod po svetu. V zadnjem letu recimo ognji v Rusiji, poplave v Pakistanu, suša v Afriki, vročinski valovi tukaj v Evropi in pa Eh, ogromne snežne padavine eh, pred nekaj meseci, tudi v Mehiki, naprimer. In tega se začenjamo navajati, eh, recimo pri nas je pomembna tudi sezona orkanov in takrat imamo presej več poplav. Torej, ta mednarodni okvir je dobra podpora, dobra osnova za skupne dejavnosti in hkrati osnova oziroma temeljni instrument za manjše države. Prav te namreč trpijo hude vplive podnebnih sprememb, hkrati pa same niso sposobne prilagajati se takšnim novim podnebnim razmeram. Prav tako za te države velja, da nimajo ustreznih finančnih in tehničnih sredstev, ki pa jih mednarodna skupnost ima drugot po svetu in jih lahko torej z njimi podpre. Ta okvir prilagoditev pomeni tudi nekatere tehnološke mehanizme, ki bodo omogočili, da bomo vzpostavili mrežo regionalnih centrov, tehničnih centrov, ki bodo ravno tako podpora mednarodnemu sodelovanju pri tudi usposabljanju oziroma povečevanju zmogljivosti. Ko govorimo o čistih tehnologijah in investicijah na to področje, zdaj vidimo, da resnično obstaja potreba, da se takne, takšne tehnologije tudi uporabljajo. Zato moramo imeti resnično čim širši eh, program, da bomo lahko vse te pobude tudi podprli, namreč pobude v zvezi z investicijami v nove tehnološke rešitve. Hkrati pa potrebujemo, pa moramo biti sposobni tudi omogočiti družbi, da bo lahko izkoristila in uporabila takšne mehanizme. Torej moramo zagotoviti nek krok z širokim dnevnim redom, programom, kar se tiče ukrepov na področju podnebnih sprememb, tudi v majhnih državah, tudi v revnih državah, v razvoju, kajti te bodo potem tudi trg za tehnološke rešitve. In skozi takšne mehanizme bo, do, bo olajšan dostop do teh inštrumentov, do teh ukrepov, kar bo omogočilo tem državam, da dosežejo svoje še bolj ambiciozne cilje, ki jih sicer ne bi mogli, mogle brez takšne podpore. Potem je še ena stvar, ki je pomembna za podnebne spremembe, namreč oblikovanje zelenega sklada za podnebne spremembe, ki naj bi zagotavljal finance programov v državah v razvoju programom na tem področju. In hkrati je tu treba jasno ugotoviti, kakšna je finančna ponudba, ki jo države dajo na voljo, eh, tudi v smislu zagonskih skladov, namreč za sredstva, ki gredo v države v razvoju, Eh, namreč ki gredo že v obdobju 2010-2012 za te namene. Poleg tega bi rada podarila še naslednje. Ko na, na, na kankunski konferenci smo govorili o pomembni zadevi, ki je pomembno obogatila naše razprave, namreč o vključitvi civilne družbe na splošno zasebnega sektorja, univerz, medijev, pa tudi zakonodajalcev v to področje. In tu bi rada podarila, da je Mehika uradno predlagala, da bi zakonodajalcem, da bi zakonodajalce prepoznali kot posebno interesno skupino. Tega vam seveda ni treba podrobno razlagati, saj vi dobro veste, kako pomembno je vaše delo. seveda morajo vse zaveze naših držav, naših vlad biti izpolnjene in to je pravzaprav del vašega, to je vaše delo. Žal tu ni bilo konsenza za takšno spremembo v Cancunu, ampak ne glede na to upamo, da nam boste vi pomagali, da bomo to dosegli. namreč, da bo ta vključenost vedno širša tudi v prihodnosti, da bodo tudi zakonodajalci iz različnih držav vključeni na takšen ali drugačen način, to bomo morali še ugotoviti. Ugotoviti bo treba, kako to storiti. Vsekakor moramo doseči, da bi zakonodajalci postali del procesa na tem področju, v tem okviru, v vseh državah. kar sama trenutno počnem kot predsednica konference, je to, da skušam sodelovati z južnoafriškim zunanjim ministrom, ki, bil, ki ga je predsednik Zuma eh, imenoval za predsedojočega Durbanski konferenci in eh, z njim skupaj oblikujemo program za konferenco. In tu je treba povedati, da kar se tiče Durbanske konference, da so predvidevanja nekoliko mešana. Ne želim biti preveč optimistična, ampak hkrati ne želim biti niti preveč pesimistična, kar se tiče Durbanske konference. Prednost tukaj je, za razliko od Cancuna namreč, da zdaj zelo jasno vemo, kaj imamo na dnevnem redu. Je, imamo seznam stvari, ki jih želimo, želimo uveljaviti, gre za, globa, za režim globalnih podnebnih sprememb, ki ga želimo, želimo uveljaviti, hkrati pa so nekatere stvari eh, pred nami, o katerih sploh še nismo začeli govoriti, recimo finance na tem področju. Do sedaj je razprava potekala predvsem o tem, ali naj oblikujemo nov sklad ali ne. Zdaj pa moramo narediti korak naprej in začeti razpravo o tem, kako bo bi takšen sklad deloval, odkot bo prišel van denar. Po mnenju Mehike, mnenje Mehike je, da, da, ne, da ne bi tu ne bi smel biti vključen samo javni denar, denar, ampak da bi morala nekatera sredstva priti tudi iz zasebnega sektorja, kajti govorimo najnižjo eh, številka je 100 milijard dolarjev do leta 2020 na leto. Sveda je tu treba upoštevati tudi potencijalne trge. Morda bodo stvari se zgodile nekoliko kasneje za blago in storitve v zvezi z okoljem, ampak po mnenju nekaterih strokovnjakov bi 500 milijard dolarjev na leto bila številka, bi od, o kateri bi govorili tukaj kot stališča trga. Gre za velike številke, za velik trg, ampak seveda se bomo morali o podrobnostih pa še dogovoriti. In kot je znano, je hudič v podrobnostih. Hitro bomo morali začeti delati na tem. Isto pa velja tudi za, za mehanizem RED. RED Plus, za ta prilagoditveni mehanizem. Tu bi si želeli nekaterih, torej že imamo nekatere temeljne smernice, ampak bo, tudi tu bomo morali iti v podrobnosti. Tu bo zelo pomembna polna podpora Evropske unije in tu seveda igra Evropski parlament ključno vlogo. Povedala sem že, da je Evropski parlament in njegovo stališče zelo pomembno za premoščanje nekaterih razlik, ki obstajajo med razvitim in eh, svet, eh, svetom v razvoju. In tu ne smemo več na stvari gledati kot na vprašanje sever-jug, na razmerje sever-jug. Gre za interese celotnega človeštva. In tu imamo tudi velik potencial, vsaj po mojem mnenju, da redefiniramo splošni oziroma eh, celostni pogled na razvojno pomoč. Ko govorimo o razvojni pomoči, še vedno prepogosto razmišljamo o eni državi, ki je bogatejša in pomaga drugi državi, ki ni tako bogata. V tem našem kontekstu pa je podpora državam razvoju ne le pomoč njim samim, ampak omogoča tudi neke splošne, zagotavlja neke splošne dobline v zvezi z okoljem, Torej, to, kar si zdaj želim, kar bi rada zdaj, je, da se zahvalim, še enkrat povem, da je Mehika zavezana temu področju. Prosimo za vašo podporo Evropske unije, prosimo seveda za vašo podporo tudi v, na, v vaših odnosih z drugimi igravci na mednarodni ravni, kajti, kot sem že povedala, napori vseh bodo potrebni, in nujni. Najlepša hvala še enkrat, gospod predsednik, hvala vsem za pozornost, sem pa seveda na voljo za vaše vprašanja. Hvala lepa, spoštovana gospa ministrica, za te zelo zanimive besede. Uh, zelo dobro ste se odrezali v Cancunu. Uh, upam, da se ne bodo zdaj vsak posebej zahvaljeval, naj se zahvalim v imenu vseh za vaše delo. Uh, res ste bili zelo uspešni. In dejansko kankunske zaveze je treba zdaj uresničiti, uveljaviti in to bo pomembna naloga za Durban. Hkrati pa upamo, da se bodo tam pojavili še nekateri novi dodatni elementi, elementi da oblikujemo to celotno, celovito podobo v zvezi z okoljskimi spremembami in okoljem. Torej, spoštovani kolegi, slišali smo odlično predstavitev gospe ministrice in zdaj ima vsaka politična skupina na voljo eno minuto. Torej, zahvalil sem se že v vašem imenu, prosim zdaj, če imate komentarje ali vprašanja za eno minuto, potem pa bo gospa ministrica odgovarjala. Izvolite. Gospod Florenc, prosim, ena minuta. Ja, eh, Kljub samo se bom zahvalil gospe ministrici. To je bilo po Kopenhagnu in vse skupaj ni bilo enostavno in mislim, da imamo sedaj pred seboj turbansko konferenco in tudi situacija na Japonskem bo spremenila svet energetike in zanima me, ali se na to pripravljate. Krčanje gozdov je v mojem velikem interesu. Mislim, da obstajajo veliki potencijali na tem področju, ki bi jih lahko rešili s pomočjo tržnega gospodarstva in zanima me, če lahko poveste kaj o tem, kako se stvari razvijajo. In še zadnja stvar, podnebna diplomacija, tudi v tej hiši jo večkrat omenjamo in večkrat smo že opazili, da je veliko držav, ki na bilateralnih odnosih ki na bilateralnem področju zelo veliko storijo, vendar bi tudi celotna Evropa v zvezi s tem lahko kaj eh, naredila. You, yes. yeah. Yeah. Dan Jorgens, hvala predsednik, ministrica. Za dve minuti hvale in pohvale sem si zapisal, ampak ker je časomejen, bom to izpustil. Kratko vprašanje. Kaj mislite, da se bo zgodilo sedaj s kiotskim protokolom? Bomo imeli drugo vrsto zavez ali mislite, da Evropska unija lahko, tako kot je v preteklosti bila, eh, tudi bo v prihodnosti odločna? In drugo vprašanje, lajšanje posledic onesnaževanja okolja. Ali bodo, po vašem mnenju, ZDA in drugi pomembni subjekti na svetu, sposobni narediti korak naprej v Turbanu, zlasti kar zadeva ZDA, kajti sprašujem se, če ne bomo o lajšanju posledic govorili v Turbanu, ne vem, kaj bomo naredili. In tretjič, kaj je vaš nasvet za Evropsko unijo? Kaj mi lahko naredimo, da bi do Durbana čim bolje ta postopek porinili naprej? ELS je bil sedaj, sedaj pa liberalni v Evropski uniji razpravljamo o tem, ali naj eh, povečamo svoje cilje, kar zadeva zmanjšanje emisij CO2. Ampak naše zaveze iz preteklosti so bile naslednje. To povečanje bomo naredili, če bomo dosegli zavezujoč mednarodni dogovor. Sedaj razmišljamo o prihodnosti in ne vidim nobenih eh, možnosti, da bomo prišli do nekega predloga oziroma dogovora, ki bo zadovoljil Eh, tiste, ki so zelo neradi sprejeli nekatere ukrepe, za katere smo se v našem odboru zauzevali. Bomo šli korak naprej od Kijota na mednarodni ravni ali o, v katerikoli eh, fazi v prihodnosti vidite možnost za dogovorjene in zavezujoče uh, do, uh, cilje. Satu Hasje v imenu Zeleni. Hvala predsednik. Hvala gospa državna sekretarka. Moje vprašanje je povezano s tistim, o čemer je govoril Chris Davis. Zelo pomembno je bilo, da so se v Cancunu vse udeleženke dogovorile za največ dve stopini celzanja ogrevanja. Ampak, kar zadeva emisije, to, kar smo dosegli v Köbenhavnu in potem v Cancunu, nas ne bo pripeljalo do maksimalnega povečanja temperature za dve stopini Celzija. Torej, kaj bi vi svetovali Evropski uniji? Kaj naj naredimo, da bi pospešili doseganje nekega dogovora, kjer bi tudi emisijski cilji bili usklajeni z ciljem dve stopini Celzija? Hvala. Zadnji, zadnja je gospode Brun iz Levice. Hvala, predsednik. Hvala, gospa državna sekretarka. Nekaj, kar je bilo pomembno, kar smo dosegli v Cancunu, dosegli smo celo vrsto rokov in sporazume o njih. Do tega meseca, do prihodnega meseca naj bi pripravili svoja stališča vsi udeleženci konference ali eh, ste pravočasno dobili stališča posameznih udeleženk ali ne, še zlasti kar zadeva nekatere eh, mehanizme, ki niso zasnovani na tržnih mehanizmih. Kaj mislite, kako se bodo stvari tam, kjer ni konkretnih rokov razvijale, recimo eh, informiranje subjektov iz držav v razvoju, ko gre za sodelovanje z državami, razvitimi državami? potem prehodne zaveze, ki naj bi jih do 14. 15. marca dosegli za ustanovitev zelenega sklada, zakaj se ni več naredilo na tem področju, me zanima. Hvala. Torej, to so bili enominutni govori v parlamentu. Veste, to je že naša praksa in uh, zanimivo je, da ljudje v eno minuto lahko slačijo marsikaj, kar ni uh, sicer povedano v petih minutah. Hvala za vsa vaše vprašanje krčenje gozdov. Strinjam se in rekla sem že, da tukaj imamo ogromne možnosti. To je tretji svetovni vir emisij oziroma izpustov CO2. In to je področje, ki mu moramo posvetiti ogromno pozornosti. To lahko marsikatere družbene koristi pripelje tistim državam, ki imajo zelo dobro razvite eh, programe pogozdovanja. Do sedaj smo že prišli do zelo dobrih rezultatov in dobrih izkušenj. In to je eno od področji, za katerim menimo, da lahko do konference v Durbanu dosežemo marsikaj. Še nekaj pripomb, ki so bile med seboj povezane, ste posredovali. Namreč vprašanje, kaj se dogaja po kjotskem protokolu. Najprej naj podarim naslednje. Prepričana sem, da je dogovor o drugem obdobju zaves sam zase nekaj, kar verjetno ne bo dejanska prava rešitev, dokončna rešitev. Res, nekateri pravite, dajmo spremimo resolucijo o boju proti revščini in domnevajmo, da bomo na ta način uh, končali revščino. Mislim, da žal tako ne gre razmišljati moramo o tem, katere zaveze in kakšen režim hočemo vzpostaviti obdobju, v obdobju po letu 2012. Pri tem pa ne smemo pozabiti na naslednje. Zaveze, ki so jih že prevzele države, gredo uh, v obdobje po letu 2012. Kjotski protokol kot tak pa seveda ostaja veljavn tudi v obdobju po 2012, kajti nima nekega eh, roka, po katerem preteče njegova veljavnost. Seveda, nekaterih zavez, ki smo jih eh, menili, da jih bomo dosegli do leta 2012, ne bomo dosegli in protokol sam, to je pravna podlaga, na kateri so države udeleženke zavezane sprejeti določene ukrepe za boj proti podnebnim spremembam, ostane v veljavi. Torej, vprašati se moramo predvsem, katera so sredstva, s pomočjo katerih bomo lahko vsi mi skupaj dvignili raven svojih ambicij. Mislim, da je to povezano z implementacijo sporazuma iz Cancuna. Če bomo začeli z zelenim skladom, bomo lahko sprejeli kasneje tudi v državah v razvoju mnogo drugih eh, zavez, tudi hitro razvijajoče se gospodarstva bomo v to lahko vključili. Mehika, kot veste, je v skupini držav v razvoju pripravljena sprejeti več zavez. Zakaj? Zato, ker vemo, da je to pač realnost in da je to nekaj, kar vpliva na vse nas, nekaj, kar ustvarja stroške v finančnem uh, smislu, pa tudi v obliki uh, škode človeškim življenjem. Torej, prevzeli smo zavezo, da bomo nekaj naredili. Sedaj pa moramo te prevzete zaveze začeti uresničevati. Uh, In sicer na podlagi mandata iz Kankuna moramo zbrati sredstva, finančna sredstva, ki bodo omogočila državam sprejeti še več zavez. Ne pravim, da moramo podpisati bjanko ček in ga dati državam v razvoju, pa naj delajo s tem denarjem, kar hočejo. Ne. V tem primeru smo osredotočeni že na programe, ki jih bomo financirali za boj proti podnebnim spremembam. Pomembno je še nekaj čim prej moramo začeti razvijati in uporabljati postopke za to, da bomo zagotovili dostop do novih tehnologij čim več državam. To je edini način, na katerega bodo te tehnologije na voljo po sprejemljivi ceni in le na ta način bomo dobili ustrezne spodbude še za več naložb. In koncu koncev je to edini način, da bodo države v razvoju se lahko pridružile nam pri teh vseh naporih. Moram reči, da se strinjam s tistimi med vami, ki pravite, da ni čisto jasno, ali bomo dokončno odločitev lahko sprejeli o prihodnosti režima za obdobje po letu 2012, ko se konča prvo obdobje prevzetih zavez. Zaradi tega bi rekla, da tukaj mora pomembno vlogo odigrati tudi Evropski parlament. Moramo izboljšati politične odločitve, kar zadeva to vprašanje. To je res, da je čisto zelo tehnično, strokovno vprašanje, ampak odločitve, ki jih zanj potrebujemo, so zelo politične po naravi. In zaradi tega mislim, da bo zelo, zelo pomembno, sodelovati tudi z vami, da bo Evropski parlament sodeloval z vsemi vladami v Evropski uniji. In morda še zadnja beseda, kar zadeva prehodni odbor oziroma prehodne zaveze. Moramo seveda spoštovati roke, ki so v sporazumu iz Kankuna zapisani, ampak zato smo morali stvari preložiti na kasnejši čas, zato ker je bilo veliko nasprotovanj, da skličemo uh, sestanek tega odbora. Kajti v tem uh, prehodnem odboru ali odboru za prehodno obdobje azijske države enostavno se niso uspele dogovoriti, kdo jih bo predstavljal in zato še čakamo na njihov dogovor. Hvala, gospod ministrica, da ste prišli sem v Bruselj, glede na natrpan program, ki ga imate tudi vi. V odboru za okolje smo vam hvaležni za vaše razlage in upati je, da bomo resnično v Durbanu lahko naredili novi korak naprej. Veselim se srečanja z vami tam, pa tudi zakonodajalce bomo seveda povabili tja vlade, civilno družbo, župane, skratka vse subjekte, ki morajo delati skupaj na področju uh, varovanja okolja, da bo ta konferenca uspela. Hvala še enkrat in veliko uspeha vam želim pri vašem delu. Okay, der Kommissar Oettinger ist schon da. Kommissar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 Pozdravljeni, dobrodošli v našem odboru ENVI. To je odbor, ki je pristojen za okolje, javno zdravje in tudi varnost, varstvo pred katastrofami. In sedaj ob dogodkih na Japonskem, ki so prizadeli tudi jedrske elektrarne, smo vam zelo hvaležni, da ste našli čas tudi po obisku v odboru za industrijo ste prišli še k nam, da bi nam povedali, kaj se dogaja. Govora je o. O neki lekciji, o tem, kar se bomo naučili po tem dogodku v visoko razviti državi. In seveda ne smemo izgubljati časa uh, Povejte nam, kaj moramo storiti. Prav gotovo pa se bo pojavilo še veliko vprašanj in upam, da bomo lahko odgovorili na nje. Sedaj pa je beseda vaša. Gospod predsednik, dragi Jo Leinen, spoštovane gospe in gospodje, poslanke in poslanci. S prizadetostjo spremljamo novice, ki prihajajo iz Japonske in prepričan sem, da še nismo prišli do konca teh tragičnih in uh, obsežnih eh, posledic katastrofe. Po petih dneh, ko je prišlo do potresa, ki je na lestvici Eh, dosegel najprej 8,9, potem pa 9 eh, stopen, ki je premaknil Japonsko za 10 cm na globusu zemeljske oble. Torej ta potres in eh, po dnevih, ki so sledili, ko smo doživeli tsunami, ko so več kot 10 metrov visoke varovalne zidove ti valovi podirali kot igračke. In potem, ko smo sedaj doživeli to, da električne energije ni več, da je dobava električne energije prekinjena in da je cela vrsta agregatov in eh, motorjev, ki urejajo delovanje jedrskih central, izpadlo. S tem je bilo ogroženo hlajenje gorivnih eh, palic in v tem eh, procesu se je sedaj pojavila ogromna nevarnost. Japonci in tudi vse druge države so seveda sami odgovir, odgovorni za določanje stopen nevarnosti. Veste, da je Černobil dosegal najvišjo nesreča na uh, otoku 3 mil, 3 miles island je bil 5. Francozi so govorili o 6 do 7 stopnje nevarnosti oziroma tveganja. Tukaj se torej stališča razlikujejo, ampak pri eh, različnih eh, reaktorjih je zunanja varovalna posoda očitno doživela eh, razpoke. 4700 megavatov je zmogljivost teh šestih central. Večina jih je bila zgrajena v letu 1970 in 1971. Hlajenje torej ne deluje, delno so gorivne palice oziroma gorivni elementi izpostavljeni, torej niso več prekriti z vodo, deli so poškodovani in v začasnih skladiščih se nahaja več ton eh, radioaktivnih odpadkov, torej uporabljenih eh, radioaktivnih eh, palic, ki tudi niso več varni. Torej lahko rečemo, da je eh, položaj izven katere, kakršnega koli strokovnega nadzora. Seveda, Japonci sedaj uporabljajo vse možne rešitve. S morsko vodo sedaj poskušajo hladiti eh, te kontejnerje. Eh, istočasno z helikopterjem poskušajo hladiti vse skupaj. Torej, gre za nujne ukrepe, ki pa so zasnovani na strokovnih eh, znanjih. Ta eh, koncern, ki je zgradil in ki je lastnik eh, jedrskih elektrarn, je šesti največji te vrste na svetu. V vodstvu celega koncerna, celega podjetja ne obstaja soglasje. In seveda na ta način začenja tudi javnost dvomiti o njihovi tehničnih sposobnostih na, na nek način začenjali ljudje dvomiti v neko uh, znanost in strokovnost uh, cele japonske znanosti. V naslednjih nekaj urah se zna zgoditi, da bo prišlo do nadaljnih katastrofalnih dogodkov in to je seveda lahko nevarnost za življenje eh, ljudi na teh otokih. No, zaenkrat še ni treba zganjati panike. Eh, Tokio je s 37 milijoni prebivalcev največje glavno mesto na svetu. Francoski minister za zunanje zadeve pa je že danes dopovdne svetoval svojim državljanom, da naj z letali zapustijo Japonsko. Ampak seveda bi to morali potem svetovati tudi drugim, ne samo francozom, ki živijo v tem obdobju kajti posledic, eh, dimenzij eh, posledic zaenkrat sploh še ne moremo predvideti. Kaj pa to pomeni za Evropo? Kaj to pomeni za našo energetsko politiko in eh, gospodarstvo? Včeraj je potekala pomembna konferenca pomembnih, odgovornih Eh, predstavnikov iz sedmih eh, držav članic Evropske unije, ki so odgovorni za energetiko. Tudi predstavniki regulatorja, torej mednarodne eh, agencije za jedrsko energijo so bili prisotni tam in tudi lastniki največjih elektrarn v Evropi, pa tudi podjetij, ki, so, ki, jo, ki vodijo, ravnajo s temi elektrarnami so bili prisotni, da bi ugotovili, kaj se dogaja. To konferenco je komisija organizirala zato, da bi poskušali najti, kje so skupna stališča in kje so razlike. Najprej nekaj o razlikah. Ali je to pomembna lekcija ali ne? Ali je to nekaj, kar bo vplivalo na energetsko mešanico za prihodnost? Morda pravim, O tem niso udeleženci dosegli soglasja. Sam sem krščanski demokrat, kot veste. Meni so celo očitali, da sem premalo odločen. Ampak včeraj je večina dvomila o tem, ali eh, je komisar ustrezno objektivn in neutralen, ali morda ne deluje na podlagi svojih političnih eh, prepričan in bo na ta način vplival na čim prejšnje zapiranje jedrskih eh, elektrarn v Evropi. Italija, Francija, Združene kraljestvo in druge države niso zahtevale eh, kakršnih koli sprememb v naših varnostnih eh, predpisih. Avstrija, vemo, kakšno stališče ima. Nemčija tudi pravi, da premalo odločno ukrepamo. In potem Švica, torej nemško govoreči del Švice, se je povezal z Avstrijo, Nemčijo in tako naprej. No, dobro, to ni pomembno, ampak kaj je tukaj pomembno? Skupno moramo nastopati. Vsi hočemo evropske preizkuse varnosti teh elektrarn. Verjetno se spomnite, da smo pred dvemi leti sprejeli direktivo Evropsko direktivo o jedrski varnosti. Do julija letos jo je treba prenesti v vse nacionalne zakonodaje. Kar zadeva njeno strogost določb in kar zadeva eh, njeno globino, moramo priznati, da je ta direktiva bolj površni inštrument. Ampak 143 jedrskih eh, elektrarn imamo v Evropi in včeraj smo bili vsi soglasni, da jih bomo izpostavili tako imenovanemu stres testu. Kaj je cilj? Cilj je, da na novo ovrednotimo varnost in tveganja in to na podlagi japonskih izkušenj. Torej, potres, kaj zadeva potresna območja v Evropi, potem nevarnost cunamijev oziroma poplav, zlasti, ko gre za jedrske elektrarne, ki so ob Atlantski obali, potem porušitev, teroristični napadi, upadi v omrežje, potem vprašanje hladilnih sistemov in vprašanje, kako varni in stabilni so ti sistemi potem vprašanje lokalne oskrbe z električno energijo v nujnih primerjih, torej koliko sploh imamo takšnih rešitev in tako naprej in tako dalje. Komisija bo sedaj v naslednjih nekaj tednih za te preizkuse varnosti stres teste za vse uh, jedrske elektrarne pripravila skupne standarde, ne glede na uh, konstrukcijo, starost in lokacijo. Potresno območje ali nepotresno območje. Torej, uh, Posebne standarde bomo sedaj za vse te elektrarne razvili in seveda bom z veseljem te posredoval tudi vašemu odboru, pa tudi političnim skupinam zato ker bi želeli optimirati te standarde tudi z vašo pomočjo za te preizkuse varnosti. Preden bomo seveda karkoli dokončno sprejeli. Sam sem že vprašal strokovnjake, kakšni so ti standardi za enkrat glede varnosti in Vsaka država članica nam bo posredovala najstrožje in tehnološko najbolj zahtevne standarde. To bo potem temelj za te skupne standarde, kajti varnost v Evropi je nedeljiva. Nimam še neke predstave, koliko časa bo to trajalo, ampak želeli bi takoj začeti delati, tako da bi nekje junija že imeli izdelane standarde za preizkus varnosti, torej za ta stres test, tako da bomo v treh letih lahko tudi s pomočjo zunanih strokovnjakov opravili v vseh teh eh, jedrskih elektrarnah eh, preizkuse njihove varnosti. Direktiva Evropske unije, kot sem rekel, naj bi se prenesla do julija letos v nacionalno zakonodajo in leta 2014 naj bi bila podlaga za eh, pripravo neke bilance Eh, evalvacije. Mislim, da je to prepozno. Zato bi želel že takoj povedati in napovedati, da takoj po upravljenih eh, preizkusih varnosti, stres testih, bomo postavili vprašanje državam članicam in parlamentu, kako ažurirati, novelirati, Eh, to eh, direktivo in sicer že takoj v prvi polovici naslednjega leta. Tako da bomo imeli evropsko skupno zakonodajo, kar zadeva standarde, ki bo seveda upoštevala tudi parlamentarno zakonodajno delo. Konferenca na visoki ravni včeraj bo nadaljevala se svojimi deli. V ponedeljek bomo imeli zasedanje sveta za okolje, potem splošni svet, ki je pristojen, oprostite, svet za splošne zadeve, ki je pristojen za Euratom bo zasedal in tudi lahko vam povem tako, da naslednji četrtek bo Evropski svet tudi govoril ne samo o euroobmočju, temveč tudi kot dodatek dnevnemu redu eh, o energetski politiki in varnostnih posledicah Eh, tragičnih dogodkov na japonskem. Naše stres teste oziroma preverjanje varnosti je nekaj, kar bomo ponudili tudi partnerskim državam, Švici, Ukrajini, Rusiji. In mislimo, da je prav, da je gospod Sarkozy postavil to temo tudi na zasedanje skupine G20 vse moramo narediti, da bi te varnostne standarde in te stres teste dvignili na svetovno raven. Torej tudi diplomatske možnosti moramo izkoristiti, da to naredimo v stikih s Indijo, s Kitajsko, da tudi njim predlagamo nekaj podobnega. To je torej uvodno kratko poročilo za enkrat. Seveda bom pripravljen prisluhniti vašim kritičnim pripombam in vprašanjem. Čas je morda tukaj omejen, ampak eh, kadarkoli in kasneje bom v političnih skupinah in tudi druge se z vami rad pogovarjal o tem. Ja, Hvala lepa, gospod komisar, za to predstavitev. Res je, zelo hitro ste ukrepali, to vam moramo priznati. Čim prej se je dalo, ste sklicali vseh 27 držav članic, kajti hitro reagiranje je bilo to, kar smo pričakovali. In verjetno je to zaradi same narave dogodkov in dejstva, da je to povezano z jedrsko energijo. Mislim, da tukaj se ne delimo na uh, slovane, germane in uh, tiste, ki so romanskega porekla. Danes boste odgovorili še na nekaj vprašanj, kaj lahko komisar stori in kaj lahko stori komisija, kaj storiti s pogodbo o Euratomu. To je edina pogodba, ki še ni bila spremenjena, edina pogodba Evropske unije in verjetno bi se je morali lotiti in jo ustrezno prilagoditi. Sedaj pa kvadratura kroga. 20 vas je prosilo za besedo in 20 minut imamo na razpolago. Lahko vse naenkrat vzamem in vsem naenkrat prisluhnemo, potem sem naenkrat odgovorite ali pa zamete vsakega posebej. Torej bomo to vzeli po skupinah. Eh, kar Heinz Florenc. Hvala lepa, gospod komisar, hvala za vse opravljeno delo. To je name naredilo verik vtis kriza je ali že obstajajo prvi signali o tem, kakšna bo prihodnost energetske politike ali bo prišlo do kakšnega sprememba, spremembe stališče, stališča Evropske komisije. Hvala lepa, to je bilo zelo hitro. Uskok. Her, her komisionar, jaz tykker också at det er... Hvala lepa, gospod komisar, tudi jaz menim, govornica je prekinila z govorenjem in počakala, da jo komisar začne poslušati. Hvala lepa, zelo dobro ste reagirali, vendar to so kratkoročni ukrepi in sedeli pa ste, bili pa ste v vladi, ki je spremala odločitve o zapiranju jedrskih elektrarjem. Mislim, da so to ti tisti ukrepi, ki bi jih morali sprejeti, kajti ne pomaga, da sprejemamo samo kratkoročne ukrepe. Program, ki bi bil dolgoročen, to potrebujemo, dokler ne bomo našli novih virov energije. In pri tem vprašanju menim, da bi ga morali dati na dnevni red naslednji teden, ko se bodo sestale države članice. Torej, kako gledati v prihodnost? Chris Davis proti jedrski energiji sem bil desetletja. Potem pa sem ugotovil, da v nizkooglični Evropi jedrska energija ima svojo vlogo. Če komisar pravi, kaj to pomeni za evropsko energetsko politiko, odkrito povedano nič. Saj ne gradimo, ne smemo graditi jedrskih elektrarn na potresnih območjih. Naučiti se moramo iz preteklih nesreč in tako naprej. Tako kot vsake druge industrije. Železniška ki prevoz. Imamo eh, železniške nesreče, iz njih smo se nekaj naučili in eh, politiko temu ustrezno spremenili. V vseh oblikah proizvodnje energije ljudje umirajo. Tudi v premogovništvu, pa še kako v premogovništvu. Kajti preden se bo ta uh, zgodba, zgodba na japonskem končala, verjetno ne bomo sprejeli odločitve, da zapremo vse premogovnike v Evropske unije. Hvala, Karl Schlüter. På ministermötet diskuterat möjligheterna att eh, Hvala lepa. Na ministerskem svetu bodo morda govorili tudi o zapiranju tistih jedrskih elektrarn, ki ne bodo izpolnjevale standardov. Kaj menite o tem? Kaj pa stres testi? Ali bo to zaobjemalo celotno verigo? Eh, vseh naprav in potem postopkov in tudi samih jedrskih elektrarn. Mislim, da bi morali tukaj pogledati celotno verigo in jo podvreči stres testom. Kaj pa te gorivne, gorivne palice iz plutonija, kaj menite o tem? Hvala, gospode Brun. Hvala lepa. Komisar Včeraj smo slišali, da ste menda rekli, da naj bi Evropa morala začeti razmišljati o nejedrski prihodnosti. Ali je to resnično vaše mnenje? Ali naj ljudje začnejo to jemati resno? Kar pa se tiče teh stresnih obremenitvenih testov, kako se bo to, kako bo to pokazalo na možne eh, več stranske vplive, namreč na japonskem smo imeli potres, tsunami in tako naprej. In ko govorimo o bremitvenih testih, kaj se bo zgodilo, če eh, ga neka jedrska elektrana ne bo opravila? In glede na vse to, ali bi lahko resnično začeli govoriti o moratoriju v Evropi, o začasnem moratoriju na gradnjo jedrskih objektov, glede na to, da pa seveda ti testi še niso bili opravljeni. Kako bo s tem? Gospod Rossi. Rossi Signor Rossi. Incidente, grazie komisarju, per essere qui. Per... Hvala, gospod predsednik, hvala, komisar, ker ste tukaj in ker ste odkriti z nami. Povedali ste, da je eh, položaj zune nadzora. Upajmo, da bo škoda čim manjša. Kar pa sem vas hotel vprašati je naslednje. Namreč kar vi in, in kaj komisija misli, da se lahko stori v energetski politiki Evropske unije, kaj je treba spremeniti v pogodbi Euratom tudi. Eh, hkrati bi vam čestital, ker ste začeli s temi obremitvenimi testi takoj, tudi v sosednjih državah, Ali mislite, da bi morali države članice zaprositi oziroma od njih zahtevati, da ne sprejemajo prehitrih odločitev, glede na to, da gre za precej emocionalno stanje, ampak da naj počakajo na tehnična mnenja o tem oziroma ocene, kakšne so dejanska tveganja, ali je to povezano bolj s starimi reaktorji, ne pa za zadnjo generacijo jedrskih elektrarn. In ali mislite, da bi bilo treba razmišljati še o povečanju uporabe energije. Äh, Hvala, da ste se tako hitro odzvali. Mislim pa, da je pomembna tukaj dolgoročna politika. Pritiska je veliko in prosim, zanima me, kako bi lahko izboljšali varnost jedrske energije dolgoročno in kakšne so posledice teh obremenitvenih testov in kako bi lahko ti testi postali zavezujoči in kako bi lahko vse te standarde za jedrske elektrarne naredili bolj evropsko. Veliko krat so jedrske elektrarne v obmejnih območjih in to vpliva na več držav. Uh, In kar zadeva eh, stroške, pa me zanima, kako bi lahko dejansko izračunali stroške, ki jih prinaša to. Eh, Hvala lepa. Grote. Hvala lepa. Hvala komisiji, ki je zelo hitro um, se odzvala vendar tveganje še vedno obstaja in po verjetnostem izračunu lahko izračunamo, kdaj bo prišlo do nekega podobnega primera, ki se ga seveda ne želimo. Sedaj je prišlo do tega na japonskem in nesreča je vedno nekaj, kjer je povezano veliko različnih štras, strašnih stvari. In potrebujemo drugačno tehnologijo in moje vprašanje gre v smeri obnovljivih virov energije, ali je to smiselno in kako bi lahko to kratkoročno povečali in kakšne so odločitve, ki jih morate sprijeti vi na svojem področju, da bi prišlo do sprememb. Gabriela Gardini. Grazie, due cose. Allora, la, mm, eh, Hvala lepa. Slišali smo sporočilo o civilni zaščiti in mislim, tako kot poročevalec, da moramo tu podariti naslednje. Treba je razširiti nekatere odstavke, nekatere čla, člene v zvezi z civilno zaščito v Evropi. Tu govorimo o simulacijah, o ad hoc rešitvah in tako naprej. Druga stvar, ki jo želim povedati in to je, to je vprašanje. Govorili ste o moratoriju eh, v jedrski panogi. 30 odstotkov eh, jedrskih elektrarn v Evropi naj bi do, 2000, leta, 2050, eh, naj bi, do leta 2050 naj bi imeli nek. Uh, neko miks uh, virov energije, ali mislite, da lahko dosežemo zmanjšanje CO2 brez jedrske energije v Evropi, ali mislite, da je to mogoče? Moje vprašanje je podobno. Namreč, gospod komisar, rekli ste, da po nesreči na japonskem Da, torej, da eh, vemo, da so dejansko nesreče redke v eh, jedrskih, v jedrskih elektrarnah, ampak imajo daljnosežne čezmejne posledice. In ko govorimo o tem energetskem uh, uh, mešanici do leta 2050, Namreč kako je z jedrsko energijo, ko govorimo o tej mešanici? Ali je komisija pripravljena, da bo še kaj storila na tem področju, tudi kar se tiče jedrskih elektrarn v Evropi? Ne. Ja. Gospa Lepaž, hvala gospod predsednik, gospod komisar, najlepša hvala za vašo eh, hitrost, za vašo natančnost, ker ste tako hitro odreagirali. Namreč ugotavljamo, da jedrska nesreča pomeni ne le zdravstveno nesrečo, ampak tudi gospodarsko, tudi finančno nesrečo in da, je, da so stvari zunaj nadzora. Torej, tu vidimo, da moramo se znebiti jedrske energije, ampak kdaj je vprašanje? Ko govorimo o japonski, kako je z oceno uh, uh, tveganja, ki je bila očitno slaba, potem kako je z nadzorom jedrskih elektrarn in pa lastnika oziroma izkoriščeva eh, tistega podjetja, torej tepka v tem primeru na japonskem, uh, In pa še to, kar ste že omenili, gospod predsednik, če gremo naprej z pogodbo Euratom, je treba ugotoviti, kako lahko tukaj naredimo nekaj reda, namreč da, spre, da spremenimo tako pravila kot modalitete nadzora. Hvala lepa. Gospod Rodriguez, gospod komisar najprej najlepša hvala, ker ste tukaj z nami danes, ker ste res tako hitro prišli in se odzvali. Namreč dejansko si želimo biti previdni, ne želimo ustvarjati panike. Ne želimo pa tudi razočarati naših ljudi, državljanov. To se je že zgodilo, kar se zdi politično nekorektno. Ko pa govorimo o Fukushimi, kako lahko te izkušnje uporabimo v prihodnje? Namreč ali bo v prihodnosti komisija začela spodbudila razpravo o prihodnosti brez jedrske energije v Evropi. Hvala, Sandrin Belje. <clears throat> Hvala, gospod Oettinger. Vsi smo zgroženi nad tragičnimi dogodki na japonskem. Gospod Oettinger, Eh, vi se skrivate za zakonodajo evropsko in za pogodbami, eh, zato da bi skrili zelo minimalen odziv komisije. Namreč moram povedati, da se ne strinjam z vami, ko govorite o zavezanosti Evrope na tem področju. Namreč eh, danes izbira energije gre onkraj državnih odločitev. V Franciji je zelo pomembna seizmična cona, tam imamo veliko jedrskih elektrarn in tveganje, ki ga prinašajo jedrske elektrarne, je pomembno ne le za realizacijo za, za Francijo, ampak za celotno Evropo. In mislim, da ko govorimo o tveganju na evropski ravni, hvala lepa, predsednik prekinja govornico. Prostite, torej moje vprašanje je naslednje. Pravite, da nimate moči, mislim, da komisija vendarle ima moč, da začne s premembami zakonodaje, da mislim, da tudi komisija ima moč, da okrepi eh, in izpelje ocene, to da. Hvala lepa, Sandrin. Dva kratke vprašanja, če ne dživi. Hvala, gospod predsednik. Dve kratki vprašanji, pravi gospod Sonik. Komisar ali niste presenečeni nad odsotnostjo agencije IAEA, e namreč od eh, mednarodne jedrske agencije ne slišimo nič posebnega v zvezi s to nesrečo. Ali mislite, da ne bi morala obstajati posebna davščina na jedrsko energijo, namreč danes morajo eh, termoelektrarne Eh, eh, nekaj plačevati zaradi izpustov ali ne bi morali imeti tudi podobne ureditve za jedrske elektrarne in bi na ta način financirali obnovljive vire. Gospa Guterres. Hvala, gospod predsednik. Nisem slišala, da bi kdo govoril o sočutju do Japoncev, o tem, da razumemo njihovo situacijo. To mi je predvsej manjkalo v razpravah, ki smo jih imeli včeraj, kaj ti od tam prihajajo katastrofalne novice, to je katastrofa za celo človeštvo in tega nismo dovolj povdarili. Potem druga stvar, to je nesreča, ki je uničila sistem hlajenja reaktorjev in moramo razlikovati med samimi centralami med vrsto central in med eh, nesrečo. To so zelo občutljiva tla, seizmično območje, to je čisto blizu Tihega oceana in celotno območje Tihega oceana je protresno območje in ali je kdo preučil konfiguracijo terena. Kaj me skrbi? Skrbi me to, da sedaj, ko se soočamo z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 pa menim, da se ne moremo izogniti jedrski energiji in zato se moramo s tem sprijazniti. Naj vas opozorim na to, da Belorusija sedaj načrtuje na meji z Litvo zgraditi jedrsko elektrarno in predsednik, beloruski predsednik in ruski predsednik bosta uh, podpisala sporazum in Rusija naj bi posodila sredstva za dokončanje tega uh, projekta. Belorusija in Rusija sedaj trdita čisto drugače, vendar sosedne države ni nihče nič vprašal in sedaj smo že izrazili zaskrbljenost nad tem. Ja, eh, eh, eh, Judith um, Merkič. Hvala lepa, hvala, da ste zelo hitro se odzvali na situacijo, vendar me zanima čisto konkretno, kako nameravate spremeniti evropsko energetsko politiko. Celo vrsto jedrskih elektrarn bomo zaprli, zime bodo mrzle, oziroma so bile mrzle v zadnjih letih. In obstaja velik energetski pritisk, pritisk na oskrbo z energijo. In kaj storiti, kako se izogniti jedrski energiji in kako uh, se izogniti te odvisnosti in kako uh, prilagoditi energetsko politiko. Zadnje vprašanje, gospod Gerbrandi. Gospod predsednik, že desetletja se dogajajo te stvari in eh, kako se ustrezno odzvati. In vprašanje za komisarja, zakaj je ta katastrofa na japonskem, zakaj torej se odzivamo tako na hitro, in zakaj se to zdaj povezuje z evropskimi jedrskimi elektrarnami. Nad tem sem presenečen. To ste dali na dnevni red Evropskega sveta, eh, morali bi govoriti o Libiji, zdaj pa imamo to. Ali pa imate morda pri tem kakšne informacije, ali, so, ali morda tveganje v Evropi hujše, večje, ali, tega, ali se zaradi tega tako hitro odzivate na to vprašanje? Hvala. Zelo prijazni ste bili, gospod komisar. Šest minut imate, če se boste držali vašega dnevnega reda. Šest minut. Stvar je nujna, zato ker je pač eh, japonska katastrofa tako velika in pomembna. Recimo, da sem na dopustu eh, in bi smučal in bi eh, prišel šele enkrat maja k vam, potem bi verjetno zahtevali moj odstop. Veste, presenečen sem, da mi sedaj očitate, da smo včeraj šele sklicali to konferenco, čez da, se, da tukaj zelo avanturistično delujemo. Mislim, da to izhaja iz mojega mandata, kar sem naredil. In mislim, da se je treba lotiti tako izčrpno, kot tudi hitro tega vprašanja. Posledice za evropsko zakonodajo in energetsko politiko je treba seveda počasi, zmerno oceniti. Kaj sem ugotovil? Ugotovil sem, ko sem stvari preučeval, prvič imamo Lizbonsko pogodbo. Pred, v enem letu smo jo sedaj že začeli resno izvajati. Jutri verjetno države članice ne bodo zahtevale kar ažuriranje te pogodbe. To ne bi bilo možno. Torej, trenutno se osredotočam na to, da bi pristojnosti, ki jih imam, tudi izkoristil. Te izhajajo iz pogodbe o Euratomu, ki je, tu vam dam prav, povezan z zahtevo po ažuriranju. Treba je ta sporazum začeti um, ažurirati in moram reči, da bom tukaj začel ukrepati. Vendar Euratom sporazum ne, bodo, ne bo nič spremenil, kar zadeva skupne pristojnosti Evropske unije in tako naprej. Drugič, omejil se bom na to, da bi uh, v celoti izpolnil člen 141, kajti to je moja pristojnost v celotni energetski politiki EU. In tretjič, potem, ko smo v zadnjih 15 letih bili neuspešni pri vzpostavljanju notranjega trga za električno energijo in plin, bom apsolutno ustrajal na tem, da se to naredi. Evropski svet mora seveda pri tem stvari podpreti, države članice torej. Ampak veste, v državah članicah nimate samo zagovornikov začetka postopka zaradi kršitve členov pogodb imate tudi pomanjkanje skupnega trga, zato ker je to v interesu nekaterih eh, držav članic. Ne bom šel v podrobnosti. Nekatera podjetja so sedaj videti, kot da hočejo na vsak način zahtevati eh, začetek eh, postopka proti državam članicam zaradi nespoštovanja pogod. Ampak veste, od shoda do zahoda lahko najdete takšne primere vendar ne, ne moremo imeti monopolov, kartelov, ne moremo sedaj pristati na ugodne cene energije pred eh, volitvami. Hočemo trg, konkurenčnost, preglednost in varnost. To so štiri stvari, ki morajo biti v srčiki prizadevanj. Tudi predsedniku parlamenta sem rekel, da bi ob koncu tega obdobja tega mandata komisije in Evropskega parlamenta morali se dogovoriti, kako lahko še bolj izvajamo člene Lizbonske pogodbe. Tako da bi še razširili pristojnosti Evropske unije in to na podlagi formalnih eh, posvetovanj. Ene pristojnosti trenutno nimamo. Države članice, pa tudi. Uh, udeleženke in udeleženci v konvenciji, ustavni konvenciji, so pač eh, zahtevali, da eh, kar zadeva mešanico, energetsko mešanico države članice, ostanejo izključno pristojne. Vem, tukaj v Bruslju, čeprav sem bil samo v Nürnbergu, so takrat potekala posvetovanja in eh, komisiji in svetu za Eh, energijo, enostavno države članice takrat niso hotele dati nobenih pristojnosti. Vem, kako je bilo v Avstriji. Krajskeva vlada je bila proti eh, jadrske energiji, ampak eh, sosednje države sedaj že kar velik odstotek energije proizvajajo s pomočjo jedrskih elektran. Temeljin je bil problem in vem, kaj se je tam dogajalo, ko je šlo za dvig eh, ravni eh, rek eh, in padec in tako naprej. Torej, tam je 10 odstotkov sedaj delež električne energije, ki izhaja iz jedrske. V Franciji je ta odstotek 80. Podjetništvo in, in neka, ne vem, finančna vrednost te dejavnosti tudi je nekaj, kar moramo upoštevati razprave v Franciji so nekaj, česar se prav veselim. No tudi v Italiji vem, da nas sedaj čakajo takšne razprave. Pred volitvami v Italiji, kako boste vodili razpravo o jedrski energiji, me prav zanima. 30 odstotkov jedrske energije trenutno uh, imamo v celotni proizvodnji električne energije v Evropi. Večina vprašanj, ki ste jih danes zastavili, so tista, ki jih je treba seveda postaviti v razpravo tudi glede na našo strategijo EU 2020. Kolegica Hedegard je že postavila celo vrsto teh novih eh, vprašanj. Nizkooglično gospodarstvo in tako naprej. Sodelujem z njo. 80 odstotkov manj CO2 emisij do leta 2050 naj bi dosegli. Ali pa celo 90-95. Kako lahko to naredimo? Samo, če bomo v elektrogospodarstvu pravzaprav imeli nič izpuhe oziroma izpuste eh, CO2. -ja. Torej, nič CO2 -ja ne bi smeli imeti, če hočemo ta odstotek doseči. Drugo vprašanje je, kakšna je vloga jedrske energije sploh lahko. Do leta 2050 v Evropi ne bomo imeli naraščajočega odstotka, temveč bo ta odstotek padal. Ampak recimo Nemčija, največje evropsko gospodarstvo, največji trg za električno energijo, je izključila 6-7 manjših in starejših jedrskih central. In to seveda ima, ima vpliv na ceno CO2. Seveda, to uh, vedo tudi v Nemčiji. To bo pomenilo več električne energije iz. Uh, termoelektrarn, starejše termoelektrarne. Bom, me prav zanima, kako bo a, se potem gibal procent izpusta CO2. -ja. Poleg kratkoročnih ukrepov moramo seveda na stvari gledati dolgoročno. Kratkoročno v tem letu moramo ugotoviti, kakšna je varnost v obstoječih jedrskih elektrarnah v Evropi. To mora seveda odločati strokovnjaki, Ampak po obsežnih obremenitvenih preizkusih, Če naredimo paralelo z obremenitvenimi preizkusi bank v preteklem letu, torej prepričan sem, da vseh 143 eh, jadrskih elektran v Evropi ne bo dobilo zelene luči. Zakaj? Gre za potresna območja, gre za stare elektrane, In seveda bo potem treba eh, razmisliti o posodobitvi nekaterih elektrarn, kar bo ali tehnično nemogoče ali pa finančno predrago. Odločilno vprašanje pa je naslednje. Kako lahko izključimo ali zapremo hladilne sisteme? In kako se izogniti porabi električne energije, ki je tudi v ta namen potrebna? ne bi želel ponavljati eh, lekcij iz Japonske. Eh, vemo, da imajo zelo zanimive izkušnje. Namreč dobava električne energije jedrskim centralnam mora biti zagotovljena, kajti sicer bodo hladilni sistemi odpovedali. In tudi to je nekaj, kar bomo vključili v te eh, obremenitvene preizkuse. No potem, poleg eh, potresov gre za eh, letalske nesreče, poleg tsunamija gre za ne vem, teroristične napade in tako naprej, za različne fizične dogodke, ki jih bo treba upoštevati, ko bomo a, eh, razvijali te obremenitvene preizkuse. Sam bom pri svojem delu, ne glede na to, kako vidijo države članice svojo energetsko mešanico, ne glede na to, kaj se bomo naučili, bom ustrajal na tem, da potrebujemo hitro in sodobno evropsko infrastrukturo zlasti za prenos električne energije. To bo središče mojih zahtev za evropsko zakonodajo, pa tudi za naš proračun. Z vami bom z veseljem odpravil napake iz preteklosti. Ta generacija je tista, ki mora poskrbeti za to, kar drugi niso naredili, kar zadeva uh, infrastrukturo. Standardi zmogljivosti za plin in električno energijo morajo priti vsaj tako daleč, kot so standardi za naše železniški promet, za uh, plovne poti, za letalski promet in tako naprej, ko gre za potniški prevoz, pa tudi za tovorni prevoz in ko gre za kakovost finančnih eh, produktov, storitev in tako naprej in tako dalje. Živila, rabljena vozila in tako naprej. Tudi to bo treba vključiti v naš premislek. Naslednja tema, obnovljivi veri energije, 20 odstotkov. To je naša zaveza. V naslednjih tednih se bomo ponovno v generalnem direktoratu pogovarjali o tem, kje smo. Večina držav članic je na dobri poti, nekatere bodo dobile rumen semafor, nekatere pa bodo pred rdečim semaforjem celo, ker niso veliko naredile. Torej 20 odstotkov je ena stvar. Ampak seveda 33 do 35 odstotkov moramo doseči pri proizvodni električne energije. 10 odstotkov že imajo nekatere države. Eh, oziroma menijo nekatere države, da je preveč, pa morajo pri proizvodnji električne energije doseči 33 oziroma 35 odstotno zastopanost obnovljivih verov energije. Meni 20 eh, odstotkov do leta 20 ni tako pomembno. Meni je bolj pomembno morda še večje eh, ambicije. Zato moramo investirati Če bomo do leta 2020 imeli 33 odstotkov obnovljivih virov energije, voda, veter, sončna energija, biomasa in tako naprej, če bomo to dosegli, ponavljam, za proizvodnjo električne energije, potem bomo leta 2025 in leta 2030 lahko imeli še više odstotke, recimo 40 odstotkov ali celo več. Na ta način bo nacionalna pristojnost v zvezi z eh, energetsko mešanico tudi doživela pretres. Od leta 2030 bomo imeli recimo 40 odstotkov obnovljivih verov. Če bo prišlo do tega, potem se bodo nacionalne pristojnosti eh, za energetski komešanico premaknile na 60 odstotkov ali celo več. In to so že meje, pri katerih bo treba začeti spreminjati zakonodajo in to na evropski ravni. Takrat bomo morali prenesti pristojnost odločanja na Evropsko unijo, kar zadeva tehnike in tehnologije za proizvodnje električne energije. Če hočemo doseči višji odstotek obnovljivih verov energije, potrebujemo evropske dogovore. Tako, da bo to vsaj v skladu z varnostjo oskrbe z energenti in da bo prišli do energije, ki Eh, je po spremljivih cenah. Leta 2011 je zame pomembna tematika eh, to, da pridemo do evropskega zemljevida, ki pa vključuje tudi sosede Norveško, Švico, Zahodni Balkan, Turčijo, Ukrajino in tako naprej. Zemljevid, ki bo upošteval tudi ponudbo iz držav, kot so Maroko, Tunizija in tako naprej, da bomo prišli do neke vrste vse evropske infrastrukture za električno energijo in plin. Šele na tej podlagi bomo lahko uh, odgovarjali tudi na druga vprašanja. Brez tega pa ne bomo nobene nove politike mogli razvijati. Potem, kakšni so dejanski stroški, je bilo uh, postavljeno vprašanje. Ja, to je zelo zanimivo. Gre za konkurenčno pravo v Evropi, kjer je določba, ki prepoveduje eh, javne državne subvencije v primeru jedrske energije, zato ker bi to vodilo do eh, izkrivljanja konkurence. Ampak recimo nemški eh, zakon o o obnovljivih verjih energije je sedaj neka novela, nekaj popolnoma novega, kar zadeva oblikovanje cenovne politike. Z Almunijo sem se pogovarjal o temi jedrska energija in subvencije, potem umestna skladišča. Tukaj še vedno bodo verjetno potrebne finančne pomoči. Katastrofa na japonskem kaže, da je tudi vprašanje radioaktivnih odpadkov, pa naj ste za jedrsko energijo ali proti. Torej, dolgoročno skladiščenje je nekaj, kar je zelo, zelo pomembno, mora biti pomembno za nas. Umestne skladišča ob elektrarnah so nekaj, kar je morda moč še bolj izkoristiti kot v preteklosti. Ločeno dolgoročno skladiščenje pa je seveda druga možnost. Mednarodna agencija na Dunaju. Ja, res sem se spraševal o nekaterih izjavah agencije v zadnjih dnevih. Zelo malo uh, je bilo slišati od agencije pa tudi zelo relativne izjave so predstojniki agencije dajali v zvezi za Japonsko. Ponedeljek popovdne sem se pisno obrnil na generalnega direktorja, to je mimo grede rečeno strokovnjak iz Japonske, in eh, prosil sem ga naj skliče skupščino agencije, da ne bo IAEA e izključena iz eh, te razprave o Japonski, da se bo to zgodilo v naslednjih nekaj tednih. Potem vprašanje je bilo v zvezi s Kaliningradom. Drži, mi smo zainteresirani za to, da bi najviše varnostne standarde upoštevali tudi izven Evropske unije, glede na to, da gre za neko skupno regijo. Rusi bi želeli zgraditi v Kaliningradu jedrsko elektrarno in nam prodajati elektriko iz nje. Ja, zaenkrat smo se zavarovali pred tem, ogradili od tega. Ampak, če bo to vprašanje postalo aktualno, ali si lahko v Evropskem omrežju predstavljamo v Kaliningradu, jedrsko energijo, tako kot ruski plin, ruski premok in tako naprej. Potem STO še tukaj igra vlogo. Torej, šele potem bomo dovolili Rusom dostop do evropske mreže, samo če bomo lahko od njih eh, zahtevali spoštovanje najvišjih varnostnih standardov in če bomo to lahko tudi nadzorovali. V Litvi jedrske elektrarne. Vemo, kaj se tam dogaja, ampak eh, če bi to konkuriralo Leningradu, če to ne bi konkuriralo eh, Kaliningradu in tako naprej, to čisto je irrelevantno. Najvišji varnostni standardi vsekakor morajo veljati za ruske elektrarne. In še zadnja stvar, davki, obdavčitev. Za redkimi izjemami Žal, tukaj nimamo evropskega davka. Nimamo pristojnosti za to, da bi pobirali v EU davke. Energetski za uh, davek je treba ažurirali. Pri CO2 moramo vne, uh, uveljaviti neke vrste pristojbino. Nemci imajo davek za gorivne elemente. In mislim, da moramo za financiranje dokončnih uh, eh, skladov skladišč eh, evropskih eh, radioaktivnih odpadkov najti nek vir financiranja, da ne bomo eh, izkrivljali konkurence in da bomo zagotovili vse, kar je potrebno za varne jedrske elektrane. Mislim, da sem odgovoril na večino vaših vprašanj. Hvala za zelo visoko raven strokovnosti. Bil sem zaskrbljen, da boste še bolj pritiskali name. Ampak lahko vam rečem, da bom v naslednjih tednih zelo intenzivno delal na teh vprašanjih. S posameznimi političnimi skupinami v parlamentu se bom pogovarjal o tem, pa tudi s vašim odborom. Preden bomo standarde za uh, preizkuse obremenitve sprejeli. Hvala. Gospod Cengar, hvala lepa. Razprava je bila zelo produktivna in hvala, da ste sprejeli vabilo. V celoti podpiram to, da ste hitro se odzvali, s tem ste pravilno ravnali. In seveda bomo tudi sprijeli vabilo, da bomo sodelovali pri obremenitvenih testih. Videli smo, da je to tudi v časovnem načrtu za področje energetike. To je zelo široko področje in tudi naš odbor kot odbor za podnebne spremembe pri tem eh, z veseljem sodeluje. Hvala lepa, hvala, da ste prišli. Želimo vam veliko uspeha. Ja, ja, ja,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 počakati, da se bo dvorana umirila od jedrske umazanije. klar, ja. So, jetzt dürfte wieder Ruhe ein. Dobro, sedaj smo se umirili v tej dvorani in naslednja točka. Torej vsi tisti, ki se ne želite odeležiti razprave naslednje, ki zdaj sledi po to delo, točko delo dnevnega reda, pojdite ven. Gremo na drugo obravnavo tega predloga o informacijah o živilih potrošnikom. Renate Zomar je naša poročevalka, kot rečeno, in eh, številni predlogi sprememb so bili vloženi. Sedaj dajem besedo poročevalki. Hvala lepa, gospod predsednik. Res je, začenja se druga obravnava te uredbe. Druga obravnava na plenarnem zasedanju bo meseca julija in meseca aprila, pa bomo v pristojnem odboru izvedli drugo obravnavo in glasovanje o tem predlogu. Ministerski svet je sprejel politični sporazum meseca decembra in takrat sem bila razočarana nad rezultatom. Ministerski svet je ni upošteval številnih eh, predlogov iz prve obravnave Evropskega parlamenta. Eh, poleg tega je bil velik časovni pritisk prisoten, to je priznalo tudi belgijsko predsedstvo. Želeli so čimprej priti do političnega dogovora. Pogovarjala sem se s predstavniki sedanjega mečarskega predsedstva in to mi je zelo pomagalo pri eh, boljšem razumevanju skupnega stališča sveta pred dvema tednoma sem se pogovarjala o tem tudi z poročevalci v Senci in mačarsko predsedstvo me je nas je povabilo na pogovor, zato da bi bolje razumeli stališče sveta. Najprej bom povedala nekaj v zvezi s tem. Svet je mnenja, da je besedilo te uredbe takšno, da mora biti čim bolj splošno, zato da bi pokrilo čim več primerov na področju prehrane. In vsa pojasnila, ki jih eh, svet eh, doda v uredbo, so omejena na čisto specifične a, posebne primere in ne želijo zavajati potrošnika a, s posebnimi označbami. Svet ima nekaj težav tudi z opredelitvami, naprimer vidno polje, a, embalaže, to zelo težko pridajo do prave opredelitve. Poleg tega so mnenja, da nepredpakirana živila so že sama po sebi izuzeta iz področja uporabe uredbe. Alergene snovi so tukaj uh, izjema. Stališče sveta sploh ni tako slabo, to moram povedati. Res je, da so pri prvi obravnavi upoštevali tudi določene vsebinske vidike, do katerih smo prišli v Evropskem parlamentu. Um, za drugo obravnavo imamo 107 predlogov sprememb. Vendar to ni tako veliko, kot izgleda na prvi pogled, kajti več je tudi jezikovnih predlogov sprememb. Torej, osnutek najprej glede opredelitev. Vedno polje embalaže. Za svet se to ne zdi smiselno. Mi menimo, da je to nesmiselno in eh, tudi utemeljujemo definicijo vidnega polja. Tetrapak za živila in tudi um, mlečna embalaža. To so primeri embalaž, kjer je vidno polje na prednji strani. In je to tudi zelo pomembno, tudi pri tem, kako je to razporejeno na policah v trgovinah. To vidno polje mora biti tudi tam, kjer se nahajajo mi blagovne znamke in zato je dobro, da je to na prednji strani embalaže. Kar zadeva čitljivost, Mi smo predlagali, kaj bi pomenil ta koncept eh, čitljivosti in svet pa komisijo poziva, da bi sprejela dodatne predpise in tukaj je tudi a, eh, definicija čitljivosti in tudi kriteriji so pri tem a, eh, potrebni. Glede sedmega člena in varstvo potrošnikov pred zavajanjem. v svojem predlogu. Imam dve dodatni eh, prepovedi glede zavajanja, zavajanja potrošnikov. In sicer bi rada prepovedala reklamo oziroma oglaševanje eh, s pomočjo odsotnosti določene sestavine ali hranilne snovi, ki je to živilo v osnovi ne vsebuje in želim tudi uh, prepovedati, da bi uh, zmanjšanje sladkorja ali maščob uporabljali za oglaševanje. Za tiste proizvode, pri katerih se energetska vrednost ustrezno ne zmanjša z zmanjševanjem sladkorja ali maščobe, kajti ponavadi to potrošniki povezujajo z zmanjšanjem energetske vrednosti. Ministerski svet ne želi tukaj govoriti o snoveh, ki le um, emitirajo, kajti lahko je to popolnoma nov inovativen produkt in ne moremo govoriti o imitaciji živil. Ministerski svet v zvezi s tem predlaga, da se jasno označi, kateri uporabljeni snovi so tiste, ki sicer nadomeščajo snovi, ki se običajno uporabljajo v določenih a, proizvodih. Poleg tega sama v zvezi s tem predlagam, da bi to označili na prednji strani embalaže in to na tisti, strani, kjer je tudi blagovna zmanjka in da bi to bilo zapisano s črkami v višini 3 mm, da bi bila zadeva zelo čutljiva. Glede zamrzovanja, tudi tukaj strajamo na čitljivosti in na ustrezne velikosti črk, in predlagam, da tukaj sprememo predlog sveta. Gre za tehnične razloge, ki to utemeljujejo, vendar smo tukaj govorili še o dodatnih vidikih četljivosti in predlagam tako, kot smo se odločili pri prvi obravnavi, da so alkoholne pijače izuzete. Kar pa zadeva alkopopse, pa je njihova težava v tem, da niso definirani to so pijače, ki so mešanica alkoholnih pijač in pijač, ki ne vsebujajo alkohola. To so tudi vinski in pivski proizvodi. Vendar komisija ter ministerski svet tega ne želita v predlogu, vendar hkrati ne moreta tega definirati in zato alkopapsov ne moremo vključiti na področje uporabiti uredbe. Ker zadeva izjave o hranilnih vrednostih, je to prav gotovo točka, o kateri se bomo še pogovarjali z ministerskim svetom. Ministerski svet se strinja z našim predlogom deloma glede tega, da bi eh, govorili o vrednostih na 100 gramov ali 100 mililitrov. Kajti zahtevali smo, da ne bi več govorili o kilođuljih, temveč o kilokalorijih, vendar svet pravi, da to ni mogoče, kajti v skladu s kodeks alimentariusom morajo biti na embalaži tudi podatki o džuljih. In Vendar vsebnost kalorij mora biti označena in sicer na prvem mestu v krepkem tisku in potem na drugem mestu pa bi bila vsebnost v džulih. In sama predlagam, da bi na prednji strani embalaže še enkrat zapisali, kakšna je vsebnost v kalorijah in sicer na 100 gramov ali 100 ml. To naj bi bilo uh, obvezno in mislim, da je to tudi možno, tudi uh, z ozirom na kodeks alimentarius. Svet meni, da predpakirana živila ne bodo kar tako izuzeta sama po sebi. Mislim, da bi to morali še enkrat povdariti. Poleg tega predlagam, da bi uh, izključili tista mikropodjetja, kot smo menili že v prvi obravnavi in da za nje ne bi veljala eh, obveznost označevanja. Poleg tega se ne strinjamo glede um, označevanja izvora. Sama sem mnenja, da se tukaj kažejo protek protekcionistične uh, tendence nekaterih držav članic, nekatere države tukaj, ne opošteva delovanja notranjega trga. Italija ima določene nacionalne tendence in želi predpisati označevanje eh, izvora, vendar to ne bo možno in preden se odločimo za takšno obveznost za vsa živila, za nekatera živila to tako ali tako obstaja, mislim, da bi morali izvesti oceno učinka in komisija mora pri tem upoštevati tudi izvedljivost, sorazmernost in to preveriti s pomočjo um, ocene učinka. V zvezi s tem je omenjeno meso in tudi različni drugi proizvodi, za katere že obstajajo sektorska pravila in mislim, da je bolje, da tako tudi ostane. Potem imamo še nadaljne predpise glede označevanja mesa in predelanih proizvodov, vendar brez ocene učinkov to odklanjamo. In tudi ministerski svet tukaj zahteva impact assessment. In uh, obvezna označba na prednji strani embalaže, to zavračamo. In moj predlog je naslednji, da bi energetsko vrednost um, označevali na prednji strani v kilokalorijah na 100 gramov ali 100 mililitrov in upam seveda, da bo tudi svet nekoč prišel do takšnega mnenja. Hvala lepa. Hvala lepa, Renate Zomar, za to predstavitev predlogov sprememb za drugo obravnavo. kar nekaj je točk, pri katerih vidimo, da je prišlo do zbliževanja med našimi stališči iz prve obravnave in med stališči iz sveta, vendar je še nekaj odprtih vprašanj in potrebna bo dolga razprava. Imam kar dolg seznam. Klenis Vilmut je prvi na seznamu govornikov. Hvala lepa, gospod predsednik. Najprej naj se gospe Somer zahvalim za vabilo in eh, sodelovanje z mačarskim predsedstvom je bilo tudi zelo učinkovito. Hkrati naj povem, da je veliko zadev v stališču sveta, ki so dobre, bi se pa osredotočila na tri bistvene zadeve. Namreč parlament, stališče parlamenta je bilo to zelo jasno. Tu imamo številne zadeve, s katerimi imamo težave, ampak tri stvari so pa bistvene. Prva stran, sprednja stran embalaže če želimo imeti tam pet ključnih hranilnih snovi, se tu strinjam z gospod, gospod Somer, e, to, kar pravi svet, je smešno, da ne morejo reči, katera stran je sprednja stran. To, to, to je resnično smešno. Torej, pet ključnih hranilnih snovi. E, maščobe, nasičene maščobe, kalorije, soli. Torej, ljudje morajo, potrošnik mora hitro ugotoviti, katere so te bistvene hranilne snovi in jih mora imeti na sprednji strani pri teh izdelkih, ki jih kupujejo. Druga zadeva je država izvora. Vesela sem, da se je svet strinjal z eh, predlogom, parlament, stališče parlamenta tukaj je bilo spet jasno, sem pa razočarana, da nismo dosegli označevanja eh, za uh, predelano hrano na področju mesa in rib. Če imamo to lahko drugot, ne vem, zakaj tudi tu ne bi mogli imeti, torej pri predelani hrani. Namreč, če kupim uh, sendvič z perutnino uh, v Združenem kraljestvu, uh, je že bil narejen v Združenem kraljestvu, ampak piščanec je pa lahko iz Tajske. Torej, rečeno je bilo, tega ni zunaj EU, ampak gre za to, odkot prihajajo sestavine. Torej, eh, mislim, da bi to moralo veljati tudi za predelane izdelke na področju mesa in rib, tudi tu moramo ohraniti svoje jasno stališče. Potem pa, kar se tiče. Uh, nasičenih mačobnih kislin. Vemo, da so tu nekatera uh, zdravstvena vprašanja in prostovoljni sistem tukaj ne bo deloval. Če imamo dve vrsti hrane različnih proizvajalcev. Lahko eden prostovoljno pove, katere nasičene uh, uh, maščobne kisline so tam, drugi pa ne. Potem potrošnik seveda misli, da pri drugem, ki tega ni navedel, da je, tam, da je tista hrana bolj zdrava. To je izrazito zavajajoče, povsem zavajajoče in nikakor ne vidim, kako lahko to upravičijo. In to ne more delovati. Lahko se seveda pogovarjamo o drugačni rešitvi, torej o, o prepovedi nasičenih eh, maščobnih kislin, če se želi svet o tem pogovarjati, ampak ne vem, če je tako. Torej, to, to so bile moje bistvene točke, vem, da bi še drugi radi govorili, zato sem resnično hotela povdariti te stvari, ki so pomembne za parlament. Seveda smo pa vsi tukaj zato, da bomo oblikovali stališče mnenja. Gre za informacije za potrošnike in če želimo tukaj biti resni, če želimo res zagotoviti potrošnikom informacije, zato da se bodo lahko odločili, kaj si želijo kupiti, kaj pa ne, to je pomembno za njihove družine, potem potrebujemo jasno označevanje, zato premislite o tem, premislite o sprednji strani, premislite o nasičenih močovnih kislinah in prosim, moramo priti do ustreznega stališča parlamenta. Glede tega, hvala lepa. Hvala lepa, Klenis. Zdaj pa gospod Gerbrandi. Dank u wel, voorzitter. Um, terugdenkend aan de eerste lezing, waarbij iedereen behoorlijk. Hvala, gospod predsednik. Naj se spomnim na prvo obravnavo. Ker se je bilo težko odločiti. Mislim, da je svet opravil dobro delo, kaj ti upošteval je kar nekaj kompromisov in je prišel do tistih kompromisov, do katerih mi v naši sredi nismo prišli in zato se svetu za to iskreno zahvaljujem. Res pa je, da se v parlamentu ne strinjamo z vsem, kar je predlagal svet. Vseeno pa nam to pomaga pri napredku in omenil bi dva od treh elementov, kjer smo približali naša stališča. Naj najprej povem, da se strinjam s gospo Vilmot, kar zadeva transmaščovne kisline. Te so preveč pomembne, preveč jih je in so preveč nezdrave, da jih ne bi omenjali na embalaži. In zato podpiram predloge sprememb v zvezi s tem. Strinjam se z gospo Vilmot in z gospo Zomar glede predne strani embalaže kajti embalaža ima prednost stran vedno in če svet trdi, da v nekaterih primerjih temu ni tako, to ni res. Poleg tega menimo, da se moramo eh, v zvezi s tem vrniti na prvo obravnavo in na stališča Evropskega parlamenta v zvezi s tem glede petih eh, hranilnih snovi in glede označbe eh, države izvora pa Verjetno ne boste začudeni, da sam ne boš, bom šel tako daleč kot gospa Vilmot. Liberalci menijo, da imamo notranji trg in v preteklosti so obstajali zelo pomembni razlogi za to, da se na govedini označi država porekla. Sedaj pa teh razlogov ni več in ne vem, zakaj bi imeli to vrstno določbo za druge vrste mesa. To lahko to postimo kot prostovoljni ukrep. Če eh, nekateri menijo, da bodo potrošnika prepričali, da bo kupil meso, če bodo zapisali, da prihaja iz Francije, Belgije ali od kjerkoli druge, zakaj pa ne, to lahko storijo. Vendar se mi zdi, da bi glede tega stališča res lahko malo eh, premislili. In glede tega uh, bi liberalci lahko sprejeli stališče eh, sveta. Potem pa imam še nekaj detaljnih pripomp. Um, na to se bom vrnil kasneje. Še zadnja večja pripomba in sicer priporočen dnevni vnos. Mislim, da v tej hiši, kot vidim, ni veliko podpore za ta predlog, vendar če bomo potrošniku povedali, da je v nekem živilu 3 grame soli. Kaj to potrošniku pove? To mu nič ne pove. Vi mu morate povedati, koliko soli lahko na dan zaužije. Prej smo imeli sistem priporočenega dnevnega vnosa, ki je bil zelo razumljiv za potrošnika, po mojem mnenju, vendar iskreno rečeno, kako naj potrošnik samo na osnovi informacije o parih gramih ve, ali je to dobro in zdravo za njega ali ne. Sistem, v okviru katerega bi določali, kakšen je priporočen dnevni vnos, koliko lahko zaužije neke snovi na dan, mislim, da je to koristna informacija za potrošnika in zato želim to še enkrat povdariti in prosim za predlog spremembe, ki bi o tem govoril prosim skupino naj še enkrat o tem premisli. Pred seboj imamo torej nekaj, kar je boljše kot to, kar smo imeli v prvi obravnavi. Meginis, gospa Meginis, hvala poročevalki za njeno predstavitev. Lahko se strinjam s tem, kar so povedali moji predhodniki v zvezi z embalažo. Namreč vsem, ki poznamo te izdelke, je zelo jasno, kaj je sprednja stran embalaže. In seveda informacije mora biti tam jasno zapisane, zaradi tega moramo vztrajati pri našem stališču v zvezi s tem. Kar se tiče države izvora, smo že, o tem smo že govorili pri govedini, teletini. Ne, govedini. Prostite, govedini. In ko govorimo torej o izvoru takšnih izdelkov, se tu lahko strinjam z stališčem, z zaskrbljenostjo v zvezi z predelanimi prehranskimi izdelki. Namreč morda imamo tukaj nekaj nedoslednosti, če to nekje obstaja, druge pa ne. To je res. Torej, tu bi resnično potrebovali še nekaj, ker bomo morali o tem še govoriti. Potem pa je še eno specifično vprašanje, namreč v zvezi z odtaljeno hrano Namreč za nekatere izdelke morda bi bilo potrebno, da je na njih označeno, da so odtaljeni, torej zamrznjeni in odtaljeni izdelki. Mislim, da je tu nekaj zmede v nekaterih državah članicah, zakaj to obstaja in kakšne so posledice, tudi zakaj je to potrebno stališča informacij za potrošnike. Upam torej, da bo ta druga obravnava nekoliko bolj jasna tudi na podlagi teh pojasnil. Hvala. Thank you, Bas Eikut ki mi se če. Hvala lepa. Gospod Eichhut pravi, opravičujem se eh, poročevalki v senci, ki je morala oditi, ampak na podlagi tega, kar smo slišali, bi rekel, da druga obravnava, saj stališča parlamenta, res bo nekoliko enostavnejša. Ja, Dagmar, vse veš, morda nam bo uspelo. Bodimo optimisti. Namreč tri glavne zadeve, ki jih mi kot zeleni zagovarjamo, kot je povedala gospod Vilmoč že tudi in gospod Gerbrandi o tem govoril, torej mislim, da smo že na, na podobni, skoraj isti poti, torej, torej z, n, obvezno označevanje na sprednji strani embalaže, za nas je to bistveno in upamo, da bo tukaj parlament resnično trdno ustrajal na svojem stališču. Potem, Eh, obvezno značevanje transmaščobnih kislin oziroma transmaščob, dejansko to mora biti označeno in tudi tukaj mi kot zeleni, pa tudi kot parlament smo lahko tukaj zelo zahtevni. Potem pa, kar se tiče države izvora, morda bi tukaj morali nekoliko se pogovoriti z liberalci, ampak mislim, da kot parlament se lahko strinjamo, upam, da se bomo lahko strinjali, da gre za pomembno oznako. govorili smo torej o predeljeni hrani tudi, potem recimo, da se označuje tudi, kje je bila živina, eh, kje je bila rojena, kje je bila gojena, kje je bila eh, eh, zaklana, da bi to bilo označeno. Torej, če se bomo od vsega tega držali, mislim, da lahko kot parlament resnično zagovarjamo močno stališče v drugi obravnavi in da bomo imeli dober pogajalski položaj do sveta. Hvala lepa. Thank you. Mario Pirelli. Hvala lepa. Sledi Mari Preli. Jo, voljo fare. Eh, Hvala, gospod predsednik. Samo tri zadeve, tri drobnerije bi želel povedati v zvezi s predlogi sprememb gospe Zomer. Predlog spremembe 15 in pa 70 in 17, ko govorimo o 100 gramih oziroma 100 mililitrih oziroma o deležu na 100 gramov 100 mililitrov, če to ni zapisano, bomo samo zmedli potrošnika. Namreč. Če vzamemo vrednost na 100 gramov ali 100 mililitrov, je to v redu. Če pa embalaža vsebuje samo deleže, potem pa bomo imeli tukaj težavo. Naj vam povem, zakaj, eh, na kaj mislim. Recimo, krekeri v zavitku imate majhne zavitke, še dodatne zavitke, vrečke. Torej, kaj naj bo na uh, oznaki, ali gre za oznako na posamezno porcijo, potem se mora to. Potem mora to veljati za vse stvari, ki so individualno embalirane. Potem je tu moje drugo vprašanje vprašal, eh, poročevalki v zvezi z 19. predlogom spremembe, namreč tega ne razumem. Tam se govori o izdelkih, ki niso predpakirani, torej tam bi potrebovali, tam bi morali biti navedene informacije o netolerančnostni reakciji. Mislim, da bi bilo to treba. Eh, torej, da bi bilo treba to, da je treba to ustno povedati. Ali ne bi bilo bolje, če gre za predpakirane izdelke, ki se predpakirajo pred eh, potrošnikom? Torej, ali ne bi bilo bolje spremeniti načina tukaj? Potem pa še predlog spremembe. 23 iz predpakiranega živila izločamo tukaj, oziroma izločate hrano ki se sveže zapakira na prodajnem mestu. Torej, tukaj bi si želel zagotovo tudi nekaj uh, informacij o tej prehrani na oznaki sicer. Nam ne bo uspelo doseči cilja, ki si ga želimo, namreč da pokrijemo celotno območje vseh potrošnikov. Korin Lepaž. Hvala, gospod predsednik, hvala, gospej Somer, za njeno poročilo. Zelo kratka bom. kar se tiče prehranskih eh, podatkov, torej energetske vrednosti, eh, maščob in tako naprej, mislim, da to dejansko mora biti na sprednji strani embalaže in izraženo na 100 ml na 100 g. To, kar predlaga svet, je posem nesprejemljivo. Tukaj, torej tukaj bi si želela dejansko, da bi govorili o petih bistvenih informacijah, ki bodo na sprednji strani embalaže. Kar se tiče transmaščob, predlagala sem predlog spremembe v zvezi z prisotnostjo transmaščob, gre za naš predlog iz prve obravnave. Mislim, da moramo to ohraniti. Kar se tiče države izvora. Skupno stališče sveta, tega ne smemo posebno zavreči, namreč tu gre že za nek prvi korak v pravo smer, mislim, da lahko še okrepimo ta pravila in tu podpiram predloge nekaterih kolegov, ki pravijo, da bi govorili o obvezni navedbi države eh, eh, izvora oziroma o ustrezni oznaki na predelani hrani. Gospa Parvanova nam je podala nekaj zanimivih informacij. Predlagamo, da bi eh, v zvezi z aspartamom govorili, da gre pri aspartamu damo za vir fenilalanina. In morda bi bilo dobro tukaj dati tudi priporočilo za nosečnice. Potem pa je svet govoril o osmih letih, v katerih naj bi komisija predstavila ustrezno poročilo. Mislim, da je to predolgo obdobje. Predlagala, bi, predlagala bom, da se to skrajša na tri leta. E, moram pa povedati, da se tukaj, da sem v številnih predlogih, ki jih je predložila gospa Vilmot, tudi sama udeležena. Hvala, gospa Lepaž. Grazie, presidente. Še gospod Rossi. Certo. Grazie, presidente. Allora, la relatrice je attaccato l'Italia perché vuole. Hvala, gospod Rossi. Italija je bila napadena kajti zahte, želeli smo veliko oznak izvora. Pač imamo veliko tipičnih izdelkov v Italiji, tako je eh, salame, sire, izde, pekarske izdelke in tako naprej. Tukaj mislim na člen 34, torej na stvari, ki bi jih lahko dodatno dodali lahko bi govorili o različnih eh, izvorih, recimo na podlagi eh, na 100 gramov eh, ali na porcijo. Mislim, da nekdo, nihče ne bo pojedel 100 gramov nutele, naprimer. Lahko pojeste eno žličko nutele. No, kakorkoli. Torej, eh, ne, ne razumem posem dobro logike, eh, ki je tukaj zadaj. In če govorimo na spred, eh, pa go zdaj o sprednji strani embalaže, če bi to veljalo tudi za oblačila, o tem no, nihče ne razmišlja, da bi govorili o sestavi na sprednji strani ombal, eh, eh, oblačila. To bi ga uničilo, če bi tam navajali ustrezne informacije. Torej, nič hudega ni, če so torej te informacije na zadnji strani eh, embalaže. Ampak samo toliko, no, kar se tega tiče. Potem pa predlog spremembe 23 in vse, kar zadeva. Uh, se mi zdi ta predlog spremembe 23 zelo čuden. Tu se strinjam s kolego Pirilom. Namreč, zdi se, da je to v skladu s tistim, kar pred, predlagajo velike distribucijske verige. Namreč, te kupujejo izdelke, ki jih potem pakirajo, ki jih razdelijo na manjše paketke, jih potem embalirajo. In tem torej eh, eh, verigam ne bi bilo treba označevati teh izdelkov, ampak to je vendarle čudno stališča potrošnika. Gre za, isto velja tudi za energetsko vrednost. Ali pa za alergene, ki naj bi bili označeni. Dobro, povedati to ustno. Kaj pa recimo pri McDonald'u? Oni imajo tam vsaj naveden seznam alergenov v njihovih izdelkih. Torej, gospa poročevalka, za velike distribucijske verige bi na ta način lahko prodajale brez oznake, brez informacij za potrošnike. Medtem ko recimo tipične oznake, izvor in tako naprej, to pa je za njih problematično, zelo čudno. No. Ne smemo pa narediti, da bo tisto majhno besedilo povsem nečitljivo. Mislim, da mora biti čitljivo, ampak hkrati pa ne smemo pretiravati. Ne vem, če lahko gremo pod 80, torej, ne vem, če bomo lahko na zelo majhen prostor spravili vse te informacije, ki bi, zdaj, ki bi jih zdaj želeli zahtevati. T torej, to na 100 gramov je absurdno, to sem že povedal, tu je treba povedati uh, uh, energetsko vrednost na porcijo, na paketek. Strinjam se s tem, kar so povedali nekateri kolegi pred, ma, pred, pred mano. Kar pa se tiče datuma zamrznitve izdelka, ko imamo mešane izdelke, lahko si zamislimo recimo neke mešanice, juh, uh, in tako naprej, kjer je 15-20 izdelkov v istem zavoju. Kako boste tam naredili, da boste povedali, kako boste navedli seznam 15-20, boste imeli 15-20 različnih datumov eh, zamrzovanja, če boste dali vse to skupaj. Torej, to, to, to je nemogoče. Tega ne moremo narediti. Tega datuma ne moremo navesti. Pomemben je datum, ko stvari zapadejo, ko niso več dobre. To bi bilo logično. Tako. Žal mi je, ampak tako pač mislim. Mislim, da to besedilo eh, pomeni korak nazaj, glede na to, kar smo imeli v prvi obravnavi. To je korak nazaj. In tu bomo predstavili številne eh, predloge sprememb, predložili predloge sprememb in zelo jasno vam povem, sicer, če se to ne bo spremenilo, bomo glasovali proti. Hvala lepa, gospod Rossi. Gospod pot. Donc je vais être bref, beaucoup de choses ont, ont été dites déjà et je ne partage pas la, la sévérité de mon. De mon... Naj kar takoj povem, da sama ne bom tako stroga kot eh, kolega Rosi, ki je ravno kar govoril. Hvala poročevalki, gospe Zomar. Mislim, da je uh, zelo veliko storila za to, da bi se približali um, s stališči sveta. Uh, In uh, ti načrti so zelo ambiciozni in kompromis uh, skupnega stališča je po mojem mnenju tudi bil zelo dober, čeprav je uh, zelo splošne narave. To je poročevalka že povdarila. V tem skupnem stališču bi pohvalila eh, rešitev glede države izvora. Sama podpiram besedilo sveta. Mislim, da je pomembno, da to predvidimo za vse kategorije živil, ki so tukaj omenjene, recimo perutnina, mleko, meso. Sama bi k temu dodala še svežo zelenjavo in sadje. Evropski potrošnik ima pravico vedeti, odkje prihajajo živila, ki jih kupuje. To je uh, Jasno, poleg tega pa s tem lahko tudi promoviramo kakovostne regionalne proizvode, ki prihajajo iz naših lepih evropskih regij. In kot potrošnik, kot evropejec, evropejka, seveda stremimo k temu, da bi uživali dobre um, evropske izdelke, kot naprimer paradižnike iz Italije. Kar zadeva deklaracijo in resolucijo v zeleni eh, knjigi iz leta 2007 in transmaščobne kisline, tam so prepovedane In mislim, da je to točka, ki je svet ni sprejel, vendar bi bilo minimalno to, da bi zahtevali označbo umetnih transmaščobnih eh, kislin, kajti imamo transmaščobne kisline, ki so naravno eh, prisotne v nekaterih eh, mesnih in mlečnih proizvodih in imamo tudi umetne transmaščobne kisline in v predlogu spremembe 144 iz prve obravnave je to omenjeno, morda bi uskladili ta stališča, da bi prišli do obvezne označbe. Tam, v zvezi s tem. Za zaključek pa še vprašanje. Morda nisem prav razumela pojasnil poročevalke, um, vendar je v predstavitvi na začetku povedala, da se ne strinja s tem, da bi označili odsotnost nekega proizvoda. Ne vem, če sem prav razumela. Naprimer, da bi omenjali. Um,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 mnen smo že slišali, naprimer glede označbe, ki naj bo na prednji strani embalaže. Pomembno je, da tudi opozorimo na izvor samega proizvoda. Tudi švedska vlada je mnenja, da bi tudi potrošnikom dali možnost, da vedo, od kje izhaja meso. To je očitno, da mora potrošnik imeti možnost, da izbere meso tudi glede na poreklo. Pri uživanju mesa je pogosto prisoten tudi primer kombiniranih izdelkov, da ne gre za čiste mesne izdelke. Uh, in zato bi morali vsaj za tisto snov, ki je prisotna v večini, eh, označiti poreklo. In kot sem že rekla, že obstaja sistem sledenja, tehnično bi to moralo biti izvedljivo, eh, morali bi se samo odločiti potem še za označevanje na embalaži. Švedska vlada se bo zauzela za prepoved transmaščobnih kislin. Če torej to ne bo enotno urejeno, bo to pripeljalo do težav na notranjem trgu. In zato se zazemam za prepoved transmaščobnih kislin oziroma da bi lahko potrošnik imel možnost, da tega proizvoda preprosto ne izbere. Potrošniki potrošniki imajo pravico do pravilnih informacij o tem, kaj uživajo. Hvala lepa, gospa predsedujoča. V poročilu gospe Zomar, to gre za informacije potrošnikov, V zvezi s tem naj povem, da imamo tudi mi drugačne določbe. Predvsem gre tukaj za vprašanje kakovosti svežnja, kakovosti in tukaj bi si morali prizadevati za usklajevanje, za harmonizacijo. Sam sem bil poročevalec v senci za to temo in vidim, da prihaja do prekrivan, do številnih prekrivan in v zvezi s tem vidim tudi številne težave. ni usklajenosti med svežnem o kakovosti in med pravnimi eh, predpisi, ki se nanašajo na to področje. Sam bi vas opozoril na predelana živila in večina članov odbora je zato, da ko gre za predelana živila, da bi podali tiste glavne informacije država izvora, kraj izvora, Tudi odbor za kmetijstvo se zauzema za to. Na tej mestu bi rad opozoril tudi na naslednje dejstvo. Vem, da v poročilih, ki smo jih dosedaj sprejeli, med drugim tudi v odboru za kmetijstvo, sem z vinsko kraljico imel razprave o vinu in o tem, o osebnosti alkohola ter o um, energetski vrednosti vina in kako je to povezano in da ne moremo vedno vedeti, koliko kalorij je v vinu, vendar bi to lahko vsaj približno označili. Da bi omogočili izbiro. Tudi sam pijem vino vendar tukaj so tudi lobiji, vinski lobiji, alkoholni lobiji, ki nočejo dopustiti to vrstnih predpisov in rok petih let pa se mi zdi zelo dolg in predlagam, da bi se prevrnili na to. V prejšnjem sistemu, v tako imenovanem komunizmu, je na mačarskem deloval podoben sistem in potrošniki so imeli radi ta sistem in so prijeli dovolj informacij. To je bil sistem semaforjev in o tem sistemu semaforja želim povedati, da je čez osem let prepozno, če se vrnemo na to. Čez tri leta se moramo vrniti na to. In mislim, da je to tudi želja javnosti. Hvala lepa. Merci beaucoup. Uh, Dagmar Hod Hvala lepa. Dagmar Rodbern, prosim. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich möchte zu zwei Punkten etwas sagen. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Omenila bi dve točki. Prva točka je že bila omenjena v prvi obravnavi, to je um, vprašanje uh, označbe porekla in potem še vprašanje porci. Po potrošnik mora imeti možnost, da prepozna in da ve, odkje proizvod izhaja. Ali se to, ta označba nanaša samo na glavno sestavino, to je vprašanje, o katerem lahko razpravljamo. Vsekakor pa ni možnega kompromisa za to, da bi odstopili od stališča iz prve obravnave in kar zadeva skupno stališče sveta, pa to še zdaleč ni zadovoljivo in nočemo, da bi tukaj vključili samo uh, svinino, očetino in uh, meso kos, ampak gre tukaj tudi za druge proizvode, za druge vrste sveta, za katere, uh, mesa, za katere želim videti, iz katerega dela sveta prihajajo kar zadeva državo porekla in 25. Eh, člen eh, menim, da je trenutni predlog nezadovoljiv. Kaj je še nezadovoljivo? Da ni navedb o velikosti porcij v skupnem stališču, da imamo navedbe samo na 100 gramov oziroma na 100 mililitrov, v členu 123 skupnega stališča pa so omenjene samo prostovoljne oznake Eh, glede na porcijo. In sedaj še nekaj, kar želim povedati. Še dolgo sem v parlamentu in še nisem doživela, da bi v drugi obravnavi poročila, poročilo ne bi odsevalo prve obravnave. In gospa Zomer, moram vam povedati, Čisto vseeno je, kaj vi menate, vendar ne morete reči samo, sama menim, da je tako prav, sama menim, da je prav, da tako uh, naredimo, vendar to z vsem spoštovanjem ni več vaše poročilo. To je poročilo parlamenta, Evropskega parlamenta. Vi ste sicer poročevalka, vendar je v rokah plenuma, da se bo odločil potem o tem poročilu in če tega ne boste upoštevali, potem ne boste izpolnili svoje institucionalne dožnosti poročevalke. Tukaj vidim, da v tem predlogu se odseva vaše osebno mnenje iz prve obravnave in institucionalno je to nedopustno. Mislim, da niste dojeli, kakšno vlogo tukaj igrate. In Seveda lahko sklepate kompromise z drugimi v tej hiši. To lahko storite, vendar to je tudi vse. Ne morete pa vsebinsko spreminjati tega, kar je že uradno bilo sprejeto. Merci, uh, Hvala lepa, gospa Rodberant. Gospa Elizabet Gardini. Grazie. Allora, intanto, um... Ci sono alcuni, alcune cose sulle quali ho anche presentato. Hvala lepa. Tudi sama sem vložila predloge sprememb o več elementih. Mislim, da moram povdariti najprej, da so nekateri kolegi že omenjali določene vedike, naprimer označevanje. To je pomembno, če vzemimo primer a, piškotov in zjutraj pri zajtrku, ko pojem tri piškote, bi rada vedela, koliko kalorij to vsebuje. Ne bom preračunavala sedaj na 100 kalorij gramov in tehtala teh piškotov, koliko gramov imajo in koliko kalorij to sedaj a, pomeni. Izvedli smo različne študije in to so informacije, ki si jih potrošnik želi, informacije, ki so mi všeč in potrošnik mora imeti pravico do teh informacij, kar zadeva čitljivost. A, bi se tukaj lahko navezovali na uredbo, ki bi morda bila spremenjena, če se bo situacija popolnoma spremenila. Mislim, da se tukaj nam ni treba spuščati v podrobnosti. Čitljivost ni odvisna samo od velikosti črk, temveč tudi od drugih dejavnikov. Sama sem vložila predloge sprememb, za katere menim, da vodijo k spremljivim kompromisom. Nekatere stvari smo predlagali, ki pa so sedaj izginile in to me čudi, naprimer, kar zadeva zasebno označevanje. To je zelo pomembno tudi zaradi transparentnih informacij danih potrošnikov in če bo dobro je, da potrošnik dobi to vrstne informacije in ne smejo to vrstne informacije biti skrite pod blagovno znako distributerja. Kar zadeva alergene snovi, bi želela bolje razumeti delovanje te določbe. Kajti, ko si pogledamo število državljanov, ki trpijo za alergijami, vidimo, da je situacija prav alarmantna in da so posledice hude. To so res hude težave in zato je pomembno, da imamo informacije o tem, ali so alergene snovi v določenih živelih. Ne smemo dopustiti nelojalne konkurence pri prodaji teh živil. Potem smo rekli, da mora naš pristop biti globalno gledano bolj pozitiven. Glede na to, koliko informacij lahko potrošnik sprejme in kako jih to jema, ali je to na prednji ali zadnji strani. Ko o tem razpravljamo, se mi zdi, da ne zaupamo dovolj potrošniku in njegovim sposobnostim sprejemanja teh informacij. Ko pomislimo na semafori, na tri barve, vidimo, da je situacija zaskrbljujoča. Vidimo naprimer, um, koliko težav s hrano imajo nekateri mladi in če je rdeča luč. Že na prednji strani embalaže potem to takoj posreduje pomembno informacijo tudi pri korenju, naprimer, če pojeste več, preveč korenja, tudi to ni dobro za zdravje. Vendar ne potrebujemo samo semaforja, potrebujemo kulturo zdravega prehranjevanja. Pred kratkim sem sodelovala na konferenci neke strokovnjakinje za živila, kjer je bilo rečeno, da želimo sicer pozna, vedeti, koliko kalorij sebuje posamezno živilo, vendar so različni pristopi na tem področju. In mislim, da se ne smemo smešiti pred javnostjo. In mislim, da s tem ne bomo naredili usluge Evropi. Mi smo Evropa in zato moramo storiti vse, da bo Evropa ostala tista, ki ima rada tradicijo, ki zaupa potrošniku, ki zaupa kulturi, tradicijam sicer ne bomo prišli nikamor. Hvala lepa. Ja, Hvala, gospa predsedojoča, gospe in gospodje. Dolgo je trajalo, pravi gospod Šnehart, preden smo prišli do tega kompromisa, ki je sedaj pred nami. Če nekaterim je videti, da je tukaj nekaj narejeno zaradi skritih namenov, je treba vedeti, da moramo v pogajanjih s svetom vedno pač iskati kompromisne rešitve. Ne bo nam pomagalo, če rečemo v prvi obravnavi to in to hočemo imeti, če pa se si ne strinjamo s tem. Sam bi raje imel vsaj nekaj določb, kot da bi stvari ostale še dolga leta neurejene. In tiste stvari, ki smo jih v prvi obravnavi zavrnili, sedaj ponovno uh, so predmet razprave, naprimer sistem semaforjev. semaforja. Zdi se mi, da bi res v eh, poročilu morali rezultate glasovanja v prvi obravnavi upoštevati. Gospe in gospodje, kje sedaj pri, pridejo podatki? Na sprednjo stran ali na zadnjo? mislim, da lahko kompromisno rešitev ponudimo svetu. Bistvo je, da informiramo potrošnika. In tisti, ki hoče informirati potrošnika, bo že našel pravo rešitev. Sam, ko kupujem živila, vedno preberem, koliko odstotkov dnevnega, eh, dnevnega potrebnega vnosa dobim za določenim proizvodom in koliko za drugim proizvodom. Mislim, da v to smer enostavno poenostavitve bi morali iti. Potem velikost obroka. Ja, v Evropi imamo pač različne rešitve. Ali bomo sedaj te obroke kot zavezojočo osnovo naredili ali ne? Dobro. Čitljivost. Tukaj gotovo imamo boljše možnosti, kakor črke. Veliko možnosti je, ki jih lahko uporabimo. Morda je moje stališče zelo individualno, ampak če ustrajamo na oznaki porekla oziroma izvora, se mi zdi, da si delamo medvedje uslugo. Lahko rečem, da smo že naredili velik korak naprej pri eh, perutnini, pri meso in tako naprej. Da pa sedaj iz tega naredimo skoraj da nek ekstrem da moramo vedno vedeti, to prihaja od tam, to od tam, potem to pomeni, da enostavno našim organom za nadzor sploh ne zaupamo več. Namreč, da je soživila, ki jih prodaja v Evropi, eh, neoporečna in ne moremo sedaj reči, ja, če pa prihaja to in to živilo od tam, potem, ga, potem ni dobro. Mislim, da imamo dovolj nadzora in vemo, kaj je dobro za nas. No, lahko naredite to oznako porekla oziroma izvora uh, kot eno od možnosti, vendar ne zavezujočo. Ta poplava podatkov in informacij na nalepki lahko ustvari več mede, tega se zavedajmo, kot eh, informira ustrezno potrošnika. S oznako porekla oziroma izvora, pa ne bomo tega dosegli, kar bi želeli. Hvala lepa. Gospod Odjas. Grazie, Corin. Hvala, Korin. Mislim, da moramo v tej razpravi doseči dober rezultat, ki ga bomo prednesli potem na plenarno zasedanje. Dosti dela je že bilo opravljenega, poročevalka mislim, da je upravila dobro delo. Ampak, seveda, vsako stvar je moče zboljšati, zato tudi to poročilo. Prosil bi poročevalko, da je pripravljena na nadaljna pogajanja, kajti skupen proizvod moramo pripraviti, ne pa da se bomo uh, sprli v zvezi z nekaterimi predlogi sprememb, kot je to bil primer pri prvi obravnavi. Torej, tudi svet mislim, da je stvari izboljšal in to mu je treba priznati v teh njegovih predlogih so izboljšave. Še nekaj bi želel povdariti. Ponovno bi izrazil kritiko, kot sem jo že takrat v prvi obravnavi. Gre za nalepke in označevanje države izvora oziroma porekla. Ne vem, eh, lahko je to regija, lahko je to država. Če že govorimo o kulturnih in gospodarskih vidikih, vedno govorimo o eh, valorizaciji posamezne regije, o izkoriščanju poznavanja in eh, slovesa neke regije ki, če jo omenimo na nekaterih proizvodih, pomeni dodana vrednost. Torej, teritorijalne blagovne znamke lahko, če imajo eh, neko kvalitetno vrednost, eh, vključimo, zlasti, če gre za pospeševanje zdravja. Zato mi je bil všeč 82. predlog spremembe sveta v zvezi s tem tudi gospa Vilmot in gospod Rosi, mislim, da sta že govorila o tem. Tukaj je zapisano, da kar zadeva države članice, bi te morale imeti možnost, eh, da uvede okrepe v zvezi z obvezno navedbo države izvora ali kraja porekla živil. Samo, kadar obstaja dokazana povezava med nekaterimi lastnostmi živila ter njegovim izvorom ali poreklom to krepi kakovost nekega živila. To pomeni, da vse države ni nujno, da uporabljajo regionalne blagovne znamke. Tam, kjer pa obstaja posebna kakovost neke regije in dodana vrednost, potem tu pa bi res morali to povdariti. Zato bi želel postaviti vprašanje poročevalki. Sprašujem jo, zakaj predlaga črtanje tega predloga spremembe številka 82 sveta. Moram reči, da me veseli, me bo veselilo slišati vaš odgovor, gospa Zomer. Merci. Hvala lepa, Džo Marija. Gospa Hübner. Dziękuję bardzo. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Gospe in gospodje, danes ponovno razpravljamo o vprašanju, o katerem smo v prvi obravnavi dosegli soglasje. Svet je sedaj vendarle ponudil drugačne predloge sprememb, drugačno dikcijo in na ta način smo prišli do popolnoma drugačne podobe tega dokumenta. Informacije za potrošnike o živilih morajo biti čitljive, popolne in poštene. ne gre samo za velikost črk, gre tudi za kontrast med črkami in ozadjem, na katerem so te zapisane. Od ozadja je odvisno, ali je neko besedilo čitljivo ali ne. Zato moramo zagotoviti, da bodo informacije potrošnikom čim bolj dostopne, ustrezne. Drugič. Ne strinjam se s tistimi, ki so zmanjševali pomen oznake porekla ali izvora. Mnogi proizvodi prihajajo iz držav ali regij, v katerih je postopek proizvodnje ali predelave živil takšen, da se z njim naši potrošniki ne bi strinjali, naprimer, če gre za predelano hrano oziroma živila iz kloniranih živali. Ne gre za to, da bi večina zavrnila takšen proizvod, ampak nekateri ga ne želijo in zato hočejo biti obveščeni o tem. Naslednja tema. Mislim, da moramo najti kompromis, kar zadeva energetsko vrednost živil. Lahko imamo vrednost na 100 gramov, 100 ml ali pa na obrok. Pač odvisno od tega, kako je proizvod predstavljen. 100 gramov je dobra številka za nekatere proizvode, v primeru drugih živil pa, kjer gre za določeno velikost obrokov, kot smo slišali od kolegice Gardini, tam pa ti podatki niso koristni starejši potrošniki ne bodo preračunavali kalorije v neki torti ali v nekem pecivu na podlagi eh, vrednosti, energijske vrednosti 100 gramov takšnega živila. Jasne in odkrite ter poštene informacije moramo zagotoviti potrošnikom. Hvala, sedaj pa Kristofer Fjellner. Eh, Hvala, gospa predsedajoča. Vprašanje alergije je nekaj, na kar bi se vrnil. Različna stališča sem tukaj slišal. Sam imam žal osebne izkušnje, pravi govornik, in nekaj bi vam jih sedaj posredoval. V prvi obravnavi sem imel predlog spremembe. Mislim, da je to bil predlog spremembe številka 24. Tukaj je šlo za to, da bi lahko potrošnika informirali o tudi sledovih eh, alergenov v nekem živilu. Mislim, da ne smemo pomembnih informacij izgubiti ali na nje pozabiti vse tej naši uh, vroči razpravi. Res, da so stvari različne, ampak tudi uh, alergene v sledovih je treba zapisati na te oznake, tako da se alergiki lahko izognejo uživanju takšnim živil. Na ta način potrošnik dobi nek signal, neko sporočilo in ve, da uh, se mora izogniti takšnemu eh, živilu, pa če tudi so alergeni v sledovih samo prisotni v njem. Ta predlog spremembe 24 je bil, mislim, da sprejet v prvi obravnavi in eh, tukaj ga ni potem še nekaj, bolj, nekaj o bolj spornih vprašanjih, če smem. Mislim, da oznako hranilne vrednosti za alkohol ne bi smeli tukaj vključiti. Najbolj pomemben podatek ni hranilna vrednost alkohola, temveč vsebnost alkohola. Če imate proizvod z vsebnostjo alkohola, potem se potrošnik odloča o eh, tem, ali bo konzumiral takšen proizvod, ne na podlagi eh, energetske vrednosti eh, takšne alkoholne pijače, temveč bolj na podlagi vsebnosti alkohola. Potem oznaka porekla ali izvora, to je tudi sporno vprašanje, vidim. Sam menim, da je že Evropsko sodišče ugotovilo, da je tukaj treba upoštevati tudi eh, obstoj nacionalne zakonodaje, ki je včasih velika ovira. Mislim, da je recimo, ne moremo sedaj reči, da je švedski sistem bistveno boljši kot ne bolgarski in tako naprej, ko gre za uporabo blagovnih znamk. Vsekakor gre tudi, tukaj tudi za predsotke. Oznaka porekla je predvidena na prostovoljni osnovi, Mislim pa, da potrebujemo nek, neko pravno določbo na tem področju, kaj ti gre za pošteno konkurenco. Če naprimer na švedskem želijo potrošniki uživati samo švedsko meso, jim moramo to omogočiti. Naj potrošnik odloča. Pri ribah so nekateri rekli, da bi bilo treba poreklo uh, navajati. Ampak ne vem, kako bomo to naredili. Poleg tega, ne vem, a bomo rekli uh, riba ulovljena v Atlantiku ali riba ulovljena v Severnem morju, ne vem, kaj bo to potrošnikom pomagalo, če je to tako splošna oznaka. Drugačne informacije potrebujemo za poreklo rib in ribih proizvodov in označevanje le teh. In ob koncu še ena stvar. Mislim, da je gospa Gardini že govorila o tem tudi. Namreč ne bi se smeli preveč osredotočiti na to, da še bolj zapletemo celo zadevo. Poenostavitev je morda tukaj boljša. Se ni nujno vedno vseh podrobnosti navajati na teh nalepkah. Seveda pa ne smemo zavajati potrošnikov. Če je vse zapisano na sprednji strani, uh, embalaže, ni nujno, da je to že prava rešitev. Potrošnik se bo potem morda preveč osredotočil samo na to sprednjo stran, recimo na sistem uh, barva forja. Če bomo imeli zeleno, oranžno in eh, rdečo barvo, <clears throat> bomo morda ljudi bolj zmedli, kako jim pomagali. Potrošniki pa vseeno morajo prevzemati svojo odgovornost. Torej, informacije jim dajmo, ampak v obliki, ki bo potrošnike prisilila, da aktivno na podlagi takšnih informacij odločajo o nakupu. Vse pa seveda bo težko zapisati na prednji strani. Hvala, Bernadette Verniu. Hvala lepa mislim, da je tukaj pri tej tematiki treba vedeti, da imamo določeno odgovornost za generacije, ki prihajajo. Seveda tudi za nas, ampak tudi za generacije, ki prihajajo toliko bolj. In mislim, da je najboljši način, da zagotovimo neko zaupanje v te izdelke, je, da navedemo informacije, da imamo tu neko uh, preglednost, ne gre za konkurenčnost, za nelojalno konkurenčnost med državami. Ne, gre za našo obveznost, da ima, da zagotovimo potrošniki, ko kupuje, da ve, kaj kupuje in odkot to prihaja. Gre za to, da vzpostavljamo neko zaupanje. Namreč, ko vemo, vemo, da kupimo švedsko, dansko, portugalsko, špansko, polsko, mađarsko blago, ampak moramo vedeti in sami imamo potem možnost izbrati in za ribe. Sama prihajam z zahoda Francije in pogosto se pogovarjam z ribiči na zahodni francoski obali in tam se eh, srečam z malimi, z malimi ribiči, pa tudi z velikimi, tistimi, ki imajo velike ladje in mi pravijo, da je mogoče povedati, odkot prihajajo te ribe. Tudi oni sami imajo nek nadzor nad tem. Tudi njim je v interesu, da imajo transparentno, pregledno poslovanje. Tu ni težav tu se strinjam s italijanskim kolegom, ki pravi, da je pomemben izvor tudi, kar se stališča regije, namreč imamo včasih nekakšne, katere, nekatere posebne regije, ki imajo pač nekatere posebne izdelke in zaradi tega moramo tukaj res govoriti o tem. Govorimo o teritorijalni koheziji in tako naprej in tako naprej, govorimo o boju proti podnebnim spremembam, ampak ko kupujemo takšne izdelke, moramo imeti možnost, da se izpostavi neka regija In recimo pri sadju in zelenjavi, če so stvari skladne s tistim, kar si želimo doseči na področju podnebnih sprememb. Ali kupujemo decembra recimo čilensko grozdje? Ja, zakaj pa ne? Potrošnik lahko tako izbere. Ampak sama sem pa prejšnjo nedeljo hotela narediti eno jed in sem ugotovila, da prihaja uh, uh, uh, sestavine iz Kitajske, ampak tega si nisem želela, ker sem vedela, da 100 km od, od mene isto, eh, isto zadevo pridelujejo. Kajti zdelo se mi je, da, da bi bilo uporabiti takšen, takšen proizvod bolj pošteno do okolja. Strinjam se tudi z Dagmar. V, tem, v tej drugi obravnavi mora parlament poslati močno sporočilo. Gre za našo veliko odgovornost, za naše voljivce, tudi za tiste, ki niso volili za nas. Kar se tiče transmaščop, Te stvari morajo biti nujne. Mi to moramo narediti za generacije, ki prihajajo za nami. Tudi kar se tiče alergenov. Enako, če se povečuje število alergij pri otrocih, pri, pri mladostnikih, to mora biti označeno. Potem pa ali to označujemo na porcijo ali kaj. No, lahko povemo, koliko je sladkorja, soli, delež maščobe, torej delež v odstotkih, v nekaterih primerjih, v drugih primerjih, ko pa imamo recimo porcije z malimi piškotki, takrat pa povemo, koliko je kalorij na porcijo. Konec koncev, konec koncev, če imamo štiri eh, piškote, se to razdeli na štiri, ampak moramo biti jasni, preprosti, hkrati pa zagotoviti preglednost. Ker ti to, to je pomenilo tudi z pedagoškega stališča in to je v vseh naših politikah vključeno. Hvala lepa, gospa Zaborska. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Hvala, gospa predsedujoča. Na začetku te razprave je predsednik Jo Leinen povdaril, da se stališča v našem odboru vedno bolj približujejo. No, sama sicer nisem prepričana o tem, ampak vseeno bi se zahvalila poročevalki. Kajti biti poročevalec ali poročevalka v drugi obravnavi, ko so razlike med besedilom parlamenta in besedilom sveta tako velike, je nehvaležna naloga. In mislim, da je poročevalka tukaj resnično opravila veliko delo. Dve stvari bi konkretneje povedala. razpravljamo tukaj v imenu različnih političnih skupin. In večkrat smo slišali, da je oznaka energijske vrednosti na obrok nekaj, kar je treba upoštevati. No, v, v prid temu res govori veliko elementov in argumentov. Dobro pa bi bilo, če bi bili obroki manjši kakor 100 gramski vendar v takem primeru mora potrošnik imeti možnost seznaniti se s tem, koliko energije vsebuje takšen obrok. To moramo dati kot možnost eh, potrošniku. In druga stvar, ki bi jo želela omeniti, kar zadeva oznako porekla oziroma izvora. Država proizvo, eh, porekla Žolta oznaka je za posamezne ingredijencije, torej sestavine, enostavna pri nekaterih proizvodih, ampak pri živilih, pri tistih, ki se sestojijo iz več sestavin, pa bo težko označiti državo porekla oziroma izvora, kajti sestavina lahko prihaja iz različnih delov sveta. To bi povzročilo dodatne stroške proizvajalcu. Potrošniku res moramo poenostaviti življenje, ampak po drugi strani ne smemo otežati tudi življenja in komplicirati življenja proizvajalcem. Naša zadnja govornica pa bo. Hvala. Gospod McCavan. Nisem želela govoriti o eh, drugih stvarih, ampak kar se tiče države, porekla oziroma izvora. Namreč te stvari lahko zavedajo ljudi, kajti meso lahko označijo tam, kjer je bilo na zadnje obdelano. Lahko naprimer kupujete uh, piščančja bedrca, ki, na katerih piše, da so britanska, pa ugotovite, da je pravzaprav bilo meso pridobljeno od nekod drugot. In ko sem zahtevala od komisije, te stvari, informacije v zvezi s tem, so, nam, so mi povedali, da je to dovoljeno v Britaniji, komisija pa je rekla, ne, to je britanski zakon, torej tu so nekatere vrzeli v tej zakonodaji, nekaj moramo narediti, namreč ljudem ne moremo omogočiti, da kupujejo britansko šunko, pa v resnici ni britanska. Kar se tiče rib, kot razumem, so ribe že tako ali tako označene, te oznake obstajajo. Rada bi pa se vrnila na to, kar je povedala Dagmar, Dagmar namreč o prvem, prvej obravnavi. Gospa Zomer, zagotovo treba je upoštevati prvo obravnavo in eh, parlament se je v zvezi z označevanjem države izvora porekla strinjal, prav tako kar se tiče oznake na embalaži. Potem kar se tiče obveznega označevanja transmaščob. Torej, to je bilo naše stališče in to mora ostati tudi v drugi obravnavi. Kar se tiče, tiče velik, eh, torej porci proti 100 gramom, že marsikateri izdelki imajo označeno oboje. Mislim, da je to zelo preprosto in tukaj lahko svetom sklenemo kompromis, da bomo imeli oboje označeno. Kajti, gospa Gardini, zakaj ni dovolj, da imamo samo porcije? Kajti potem bodo rekli iz, eh, proizvajalci, to je namenjeno štirim ljudem, Torej, kaj je potem prava eh, velikost porcije? Zato pa je lažje označevati na 100 gramov in potem lahko primerjate. Eh, recimo imamo embalažo z mizliji, ki pravi za 16 porcij iz po, poprečnega eh, paketka. Gre za to, seveda, da je tukaj proizvajalec hotel zmanjšati porcije. Ne, gre za to, da imamo primerljive sisteme. To je bistvo. Kar se tiče alkohola ko sem bila zadnjič na vlaku, je sosed poleg mene pil pivo, jaz pa, jaz pa pomarančni sok. In na mojem, na moji, na mojem tetrapaku je bilo polno informacij, sladkor, maščobe in tako naprej. Na njegovem pivu nič, nobene oznake. Alkohol vpliva na ljudi. Hude težave imamo zaradi tega v vseh naših državah članicah. Mladi pijejo preveč alkohola, potem prihaja do, do uh, debelosti zaradi pitja alkohola in ljudje ne vedo, da z tremi ali štirimi eh, kozarci vina dobijo toliko kalorij kot v celotni večerji. Torej, treba bi bilo bolj razmišljati o tem. Hvala. Hvala lepa. Gospod Pudle ima zdaj besedo z generalnega direktorata Sanko. Hvala, gospa predsedojoča. Tudi jaz bom kratek. Razprava je bila dolga spremljal sem zanimanjem to, kar so povedali kolegi, eh, predvsem to, kar je povedala gospa Somer. In naj se odzovem na nekaj zadev, kar se tiče brljivosti najprej. Resnično upamo, da bo stališče parlamenta podobno oziroma se, se približalo tistemu, eh, ki ga ima svet. Namreč za nas je pomembno, da imamo neko merljivo referenco eh, stališča berljivosti teh informacij. Namreč industrija, prehranska industrija ne sme iti v različne nasprotne smeri v prihodnosti. Kar se tiče berljivosti, veste, da smo tu zelo dosledni kajti menimo, da gre za enega od ključnih elementov pri razumevanju na strani potrošnika. Potrošnik mora imeti možnost, da prebere potrebne informacije na ustrezen način, tako da so razumljive. Torej. Kar se tiče izvora oziroma, izvora oziroma porekla, razumemo, da gre za kompleksno razpravo tukaj in naj povem, da. Uh, nekateri prehranski izdelki so že označeni, kar se tiče izvora oziroma porekla, recimo omenili ste ribe, zelenjava je potem tukaj, eh, sadje, jajca naprimer. In eh, tukaj moramo zagotoviti pravno doslednost med določbami v novih, v novih uredbah oziroma direktivah. Videli ste stališče sveta, kar se tiče mesa. In kar se tiče drugih proizvodov, tu pod, bodo tu izpeljane še nekatere študije izvedljivosti in seveda gre tu za odgovornost eh, generalnega direktorata za kmetijstvo in sanka eh, za to področje. Pomembno tukaj je, da opravimo študije izvedljivosti, ocene učinka, preden vam bomo potem predlagali neko rešitev za označevanje izvora pri izdelkih, ki še niso označeni danes. Kar se tiče alkoholnih pijač, Res je. Tu je nekaj težav, kar se tiče alkopopov. Želeli smo si to nekoliko bolj razjasniti, tudi stališča sveta in parlamenta, kako priti do ustrezne opredelitve. Zdaj je zelo ohlapna ta definicija. Zagotovo se nagibamo k temu, da bi bil potrošnik seznanjen z sestavo teh pijač, ki imajo hkrati nealkoholne sestavine in alkoholne sestavine. Kar se tiče alergenov, ne boste presenečeni, če vam povem, da menimo, da je bistveno, da so označeni tudi na ne predembaliranih uh, eh, izdelkih. Gre za to, da je velik delež prebivalstva že podvržen alergijam in to je seveda pomembno. In zaradi tega, bi, zaradi tega bi želeli ohraniti to označevanje alergenov tudi na izdelkih, ki niso embalirani. To si seveda želimo tudi na embaliranih izdelkih, to je samoumevno. Ko govorimo o prehranskih vrednostih in njihovem označevanju, mislimo, da je to označevanje stališča petih ali šestih prehranskih vrednosti oziroma elementov, da dejansko mora biti na sprednji strani embalaže. Menimo, da je to bistveno zato, da lahko potrošnik, ko kupuje ta izdelek, takoj dobi ustrezno informacijo, bistveno informacijo o prehranski vrednosti. Tu bi si resnično želeli, da bi se to ohranilo torej na sprednji strani embalaže. Ko pa govorimo o porcijah, stotih gramih, stotih mililitrih, torej o tem vprašanju, bi si tukaj želeli naslednje. Želeli bi si oznako, ki je informativna za potrošnika, ki se jo lahko uporabi v trenutku nakupa, zato da se lahko primerjajo izdelki, namreč ko je potrošnik soočen z, raz, z različnimi podobnimi primerljivimi izdelki, da lahko torej primerja različne izdelke, ki so pred njim na prodajni polici. In ravno zaradi tega bi si resnično želeli to oznako na 100 gramov oziroma na 100 ml, kajti primerjava je nemudna, takrat je preprosta. Težava pri porcijah, eh, pa seveda tukaj razumem, nekateri ste govorili o piškotkih in tako naprej. Namreč težava tukaj, seveda to je uporabno takrat, ko to konzumiramo, ko jemo, ampak v trenutku nakupa pa menimo, da je oznaka na 100 gramov, na 100 ml precej bolj uporabna iz stališča potrošnika, ki se mora odločiti. Toliko torej ne bi želel iti dlje. Toliko o bistvenih zadevah, ki sem jih želel povedati. Hvala lepa. Uh, Hvala lepa. Gospa poročevalka je na vrsti, izvolite. Vielen, vielen Dank, Hvala, gospa predsedujoča. Omejila se bom na nekatere točke in na nekatere konkretna vprašanja. Najprej glede priporočenega dnevnega vnosa. To je prostovoljno še vedno mogoče navesti na etiketi, tako sta se odločila svet in parlament. Potem odmrznena hrana in označevanje le teh. Tudi to smo dali na razpravo, to bi bil lahko problem za maslo. In vendar pa se je predlog navezoval na meso in morda bi o tem še enkrat razmislili kaj ti prišlo je do težav z zamrznjenim mesom in morda bi razmislili, ali je to pomembno tudi za druge a, eh, proizvode, kot a, eh, naprimer zelenjavna juha in podobno. Kar zadeva alergene snovi, so nekateri kolegi to tudi omenjali in seveda bo označba alergenih snovi um, še vedno mogoča. In glede tega se ni nič spremenilo. Predlog parlamenta je bil seveda potr, podprt, ker zadeva tiste proizvode, ki so bili eh, zapakirani na isti dan, naprimer sveže meso v trgovini. to velja, uh, to, je, to je nepakirano živilo, tako je um, kategorizirano in zato moramo pri tem upoštevati uh, sistem, ki je v ozadju te uredbe. Za vsa živila, ki jih lahko kakorkoli kupimo, mora obstajati informacija o alergenih, ki so v teh živilih. In če gre za zapakirana živila, morajo te informacije biti natisnjene na ambalaži. embalaži. Kar zadeva prepir med eh, navedbami glede na porcijo oziroma glede na 100 ml, 100 gramov, se je parlament odločil za opcijo 100 gramov 100 ml in sicer zaradi boljše primerljivosti med produkti. Ne želimo prepovedati dodatne označbe glede na porcijo, vendar Tudi nočemo obvezovati proizvajalcev, da bi morali načeloma imeti na embalaži oznako na 100 gramov ali 100 ml, vendar kolegi in kolegice, imejte pred očmi dejstvo, da smo to predlagali samo zaradi primerljivosti proizvodov, torej primerljivost je boljša, ne glede na to, kako velika je embalaža in kako je zapakiran proizvod, ki ga kupimo v trgovini. Kar pa lahko um, predstavlja težave, kadar uh, imamo označbo glede na porcijo. In porcija ni jasno opredeljena. In proizvajalci morajo že danes biti zelo ustvarjalni glede same velikosti porcije. Recimo slišali smo um, primer keksov. In Pomembno je torej, da ostanemo pri označbi na 100 gramov. Potem prepoved glede um, prisotnosti neke snovi, omenjen je bil gluten in v zvezi s tem v sedmem členu zahtevam in sicer zato, da bi se izognili zavajanju, da se prepove, da bi nek proizvod oglaševali, tako da opozarjamo na to, da neke snovi v njem ni. Naprimer, da nekje nimaš čobe, vendar to lahko uh, uporabljajo tudi za proizvode, v katerih tako ali tako nimaš čobe. predlog spremembe 82 v zvezi s tem je bilo zastavljeno vprašanje glede možnosti, ki jih je predlagal svet, možnosti za države članice, da bi same predpisale obveznost označevanja izvora. Sama predlagam, da se to, um, tega ne podpre. Že v prvi obravnavi smo načeloma um, zavrnili uh, posamične nacionalne postopke. Če država članica prepo, eh, določi obveznost označevanja izvora, potem je to ovira na notranjem trgu. In zato smo to zavrnili že v prvi obravnavi. Kar zadeva zavajanje pri označbi porekla je v tem trenutku velja sedmi člen uredbe in to smo tudi predlagali v prvi obravnavi, da je prepovedano zavajanje na podlagi označbe izvora. In tukaj želim pojasniti, da sama nisem proti označevanju izvora. In vemo, da obstajajo sektorske določbe za številne proizvode. V prvi obravnavi se je parlament odločil za nekaj nejasnega. Po eni strani je rekel, da lahko podpre označbo, vendar pod določenimi pogoji. To je načeloma naloga komisije in to je tudi naloga um, komisije, ki mora izvesti najprej oceno učinka, oceno posledic. Mislim, da je dobro, da najprej pravilno preberete poročilo. Vidim, da kar zadeva rezultate prve obravnave. V nekaterih točkah ti niso sprejeti, naprimer, kar zadeva alkoholne pijače. Smo v prvi obravnavi se odločili, da alkoholne, alkoholni proizvodi ne sodijo v področje uporabe te uredbe. In sedaj ponovno omenjamo alkopope. Naj tukaj povdarim, da za alkopope nimamo neke prave definicije, kaj sploh so te pijače. In predstavnik komisije je dejal, da je komisija pripravljena se ukvarjati s to vrstno definicijo in to je dobro, to tudi potrebujemo, kaj ti sicer bomo težko sprejeli odločitev o označevanju alkopopov. vendar tukaj govorimo o informacijah za potrošnike v živilih in ne govorimo o drugih širših vprašanjih. To sem želela povedati v zvezi z to razpravo. Hvala. Ja, torej, še nekaj zahtev za besedo je, ampak če jo dam, jo potem dam še nazaj poročevalki, ne bomo nikoli končali naredila bom, kot želite, ampak torej, samo ena zadeva in še gospa Gardini, še ena kratka zadevica. Gospa Plimot. Samo ena reč v zvezi s tem, kar je povedala gospa, gospa Somer. Ne morete si kar izbirati, katera stališča parlamenta boste upoštevali. Strinjam se z vami, kar se alkohola tiče. Izgubili smo tukaj argumente, ampak eh, smo pa dosegli, da imamo pet hranilnih vred, uh, zadev na, na uh, embalaži. Torej, ne moremo reči, da nekaj podpiramo, uh, prosimo za to, zato ker smo tam tisto in tisto izgubili. Ne, treba se odločiti, ali bomo stališče parlamenta iz prve obravnave upoštevali ali ne. Torej, ali, bomo, ali se bo upoštevalo stališče parlamenta iz prve obravnave. Tukaj zdaj ni tako. No, una domanda volevo fare, perché siccome ha detto l'onorevole Sommer... Ha fatto... Samo eno vprašanje, pravi gospa Gardini. Gospa Sommer je povedala, da ne morete napisati, da ne vsebuje glutena. Namreč gluten je nekaj, na kar so mnogi aler, alergični in zato je pomembno, da se napiše ne vsebuje sledi glutena, kajti že sledi glutena lahko povzročijo hude težave. Zaradi tega potrebujemo tu nekatere izjeme. Eh, mora obstajati možnost, da se to napiše. Namreč to je bistveno, da zaščitimo naše eh, eh, državljane. Naj dodam še jaz nekaj temu, kar je povedala gospa Gardini. Češnje. Veliko različnih vrst imamo, Torej, številni so alergični na češnje in razmisliti moramo še enkrat, kako je zdaj s temi zadevami, tudi v zvezi z porcijami in 100 ml eh, grami. Namreč porcija je tudi del 100 gramov ali 100 ml. Mislil sem, da je. In zato bom predlagal, odložil predlog spremembe, ki bo, rekel, ki bo povedal, da če imamo 20 gramov, kosov v neki, v neki škatli, ki ima 100 mg ali gramov, potem je teža vsakega kosa 5 gramov. To mora biti napisano na embalaži. Če nekdo hoče primerjati 100 gramov iz, e, na enem izdelku in 100 gramov na drugem izdelku, mora eh, lahko to narediti, ampak na noben način ne moremo izključiti možnosti, da bi vsaka porcija, ki je manjša od celote, torej 100 gramov, zakaj ne bi tudi to bilo zapisano? Tega ne razumem. To bi me zanimalo. Namreč komisija mora ščititi vse državljane, ne le podjetja, ki proizvajajo takšne. Hvala. Institucionalno bom sedaj govorila. Vsi vemo, da v drugi obravnavi zakonodaje ne moremo spreminjati, če gre za drugačne predloge, kakor smo jih že potrdili v prvi obravnavi. Alkoholni pop in tako naprej. Naprimer, v prvi obravnavi nismo nikakor predvideli eh, svobodo držav članic, kar zadeva velikost eh, obrokov. 100 ml, 100 eh, gramov zato in tudi nismo zahtevali prostovoljno oznako porekla. Temveč smo to zahtevali, da bo to zavezojoča. In gospa Somer, kaj boste vi sedaj predlagali v zvezi s tem v drugi obravnavi? Gospa Somer? Naj nekaj pojasnim. Mislim, da gre za nesporazum pri glutenu, kolegica Gardini. Drugače ste to interpretirali. Ne gre za gluten, oznaka alergenov bo dobra, tako kot vi to hočete. Sama sem govorila o sedmem členu, ki govori o zavajajočih podatkih in to nima nikakšne zveze z alergeni. Še enkrat naj povdarim naslednje. Rezultat prve obravnave, kar zadeva oznako porekla, je bil nejasen. In če boste prebrali uh, prvo poročilo, boste to ugotovili, kar zadeva oznako na prednji strani hranilne vrednosti. Rezultat glasovanja je bil naslednji. 8-9 hranilnih vrednosti smo Eh, sprejeli za sprednjo stran. Nekateri so potem rekli, ne, tega pa nočemo, to je napaka. Ampak, draga kolegi, dragi kolegi in kolegice, kaj vam pa preprečuje uložiti nove predloge sprememb, če vaši predlogi sprememb niso bili pri prvi obravnavi sprejeti? Kolegica Rodberen, sedaj govorim jaz, prosim. Mislim, da gospa Rodperent eh, povzema razpravo iz nemških eh, sredstev javnega obveščena. Mislim, da je to nekolegijalno, da me tako osebno napada. In to si ne dovolim. Vložite predloge sprememb, ki jih hočete. Izvolite. To je pač običajni postopek. Hvala. Bon, je... Dobro, to ni običajen ton v tele dvorani, običajni smo vendarle dokaj vljudni, da mu ohranimo to. No, naj vas spomnim, da je rok za vložitev predlogov sprememb 18. marec do 12. Eh, potem se bomo pogovarjali o tem. Eh, končno glasovanje bo na plenar.